še eno veliko evropsko prestolnico, Stockholm. Tovrnjak je povozil gručo ljudi, štire mrtvi, pepen sranjenih, nobenih besed ni za tako barbarsko dejanje. Želela bi izraziti svojo užaloščenost. In to se je zgodilo samo dva tedna po londonskem napadu. Zato vas prosim za trenutek tišine. Sožalje torej izrekamo švedskim kolegom. je vous remercie. Najlepša hvala. Ali lahko sprememo osnutek dnevnega reda? Ima kdo kakšen govor? Ne. Potem je dnevni red sprejet. Sporočila predsednice spoštovani kolegi. Moram vas obvestiti, ker se odpravljam na ministerski svet na Malto, da vam bom posredovala povratne informacije iz neuradnega srečanja ministrov na Malti. 25. in 18. marca je že bilo to srečanje. Zahvaljujem se kolegu, da se je udeležil tega srečanja z mano. Našli boste obe deklaracije izvolite o cestno-prometni varnosti ter o pomorskem prometu. To so deklaracije, o katerih smo se takrat pogovarjali in tudi sprejeli. Med mojo intervencijo sem zagovarjala interese odbora za promet in evropske interese. Pri tem smo podarali, da se morajo naši ministri, ne glede na to, ali gre za ministre za promet ali za pomorski promet, kakšno je evropsko stališče. Cestno-prometna varnost je resno vprašanje, ki neposredno zadeva vse evropske državljane. Naj navedem nekaj vprašanje statistik. 26 tisoč mrtvih na naših cestah vsako leto. To je neozdržno. Naše ceste morajo postati bolj varne, da ne bi bile sinonim nesreč in pa strahu za njihove uporabnike. Pripričana sem, da moramo to vprašanje obravnavati na evropski ravni. To velja tako v smislu izmenjave dobrih praks, kot tudi v smislu harmonizacije pravil na evropski ravni. Na Malti sem povedala, da sta Evropski parlament in naš odbor že sprejela številne resolucije glede cestno-prometne varnosti tudi na področju pomorskega prometa. In predlagala sem, da je naj bi se o tem pogovarjali tudi med prihodnjimi sestanki. Gospod Žan Tot je naš posebni odposlanec pri Združenih narodih in naj bi predstavil tudi svoj govor, kot ga je imel na Malti. Odbor za promet in turizem bi se moral v svežnju prometne zakonodaje osredotočiti tudi na cestno prometno varnost. Ni dobro, da imamo le ministerske deklaracije, ki jih podpišajo različni predstavniki držav članic, ampak da zakonodajalci prevzamemo svojo odgovornost in vzpostavimo tudi konkreten zakonodajni okvir, znotraj katerega bomo v prihodnosti urejali cestno-prometno varnost. Toliko o tem. Začeli bomo skupno razpravo najprej digitalni prehod evropske industrije, digitalizacija evropske industrije. tisoč devetsko skozi dva tisoč dvanajst. Pripravljalec mene je bil Pavel Telička, imel bo besedo, potem bodo imeli besedo tudi uh, poročevalci v senci in pa vi poslanci, če bi želeli predstaviti kakšno stališče. Na koncu razprave bom povabila tudi predstavnike Evropske komisije, da predstavijo svoje stališče. Gospod Telička, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani kolegi. Z veseljem bom predstavil obe mneni torej prvo o digitalizaciji in drugo o evropskih standardih, ki nosi številko 1025 skozi 2012. Kakšno je trenutno stanje? Ne bom ponavljal, gospa predsednica, tega, kar sem že povedal tekom razprav v februarju. Nakratko bom povzel, kako smo delali pri kompromisnih predlogih sprememb v sodelovanju s poročevalci v senci. Osvetljiv bom tudi nekatere spremembe. Najprej bi želel izraziti hvaležnost vsem poročevalcem v senci za dobro opravljeno delo, sodelovanje v konstruktivnem duhu odraža že to, da smo potrebovali samo dve uri za približno 200 predlogov sprememb, To je bilo nenavadno hitro upravljeno delo, ampak kaže na določeno mero profesionalnosti. Nekateri kolegi in kolegice boste morda razočarani nad dejstvom, da nismo opredelili dolgega seznama različnih priložnosti. To pa ima tudi svoj namen. V preteklosti smo imeli preveč poročil in mnen, v katere smo navajali vse možnosti in priložnosti, če smem to izraziti s primerom, bi se zdelo, kot da smo v prejšnjem stoletju in se pogovarjamo, kakšne priložnosti prinaša uvedba avtomobilov, če prej ne zagotovimo ustrezne infrastrukture, da bi to lahko najbolje izkoristili. Zdaj se res osredotočamo na relevantne, aktualne zadeve, na tiste ukrepe, ki bodo vodili v konkretno prakso, zato, nis, zato nismo ponavljali dolgega seznama priložnosti, ki so samo umevne. Dovolite mi, da povdarim tri točke, na to pa še eno, tri so sicer vključene v to mnenje in predstavlja tudi predvsej spremembo v razmerju do izhodiščnega besedila. Najprej vključevanje MSP-ov in startupov. V določeni meri smo imeli to v osnutku uh, mnenja že prej, vendar je pa zdaj to navedeno bolj izredno v več kot enem kompromisnem predlogu. Tako smo upoštevali tako MSP-je kot startupe. Druga točka zadeva turistični sektor. Tega nismo obravnavali le v smislu samih turističnih storitev, ampak v širšem kontekstu vezanim na promet. Digitalizacija in standardizacija prav gotovo uvajata številne pomembne priložnosti in skušali smo ponazoriti samo privlačnost sektorja. Na to smo se osredotočili. Tretja sprememba zadeva ustvarjanje novih delovnih mest in socialno razsežnost. V primerjavi z nekaterimi predlogi sprememb, ki so bili vloženi in vloženi, v razmerju do nekaterih stališč kolegov, smo to zapisali na pozitiven način. Seveda, če si zastavimo vprašanje, ali naj zaustavimo proces digitalizacije, zaradi tega, ker ta bi lahko in bo vplivala na delovna mesta. Ne, prav gotovo tega ne smemo ustaviti, še naprej bomo temu sledili, vendar pa se moramo osredotočiti na tiste ki bi lahko izgubili delovna mesta. In skladno s tem moramo oblikovati tudi politične instrumente. Na to se moramo osredotočiti in kot sem povedal, je pristop k temu zdaj pozitiven. Mislim, da ni nobene potrebe potem, da ponovno razpravljamo o financiranju, vsi vemo, katere instrumente imamo na voljo, kakšne priložnosti nas čakajo v prihodnosti. Vzpostavitev infrastrukture je seveda pomembna vendar pa s tem nismo pretirano izgubljali besed. Stvari smo obravnavali na tak način, da se vsi dobro zavedamo, kaj imamo, zdaj pa moramo razmišljati, kako to čim bolje uporabljati. Pa še nekaj sem želel povedati, kar sicer ni vključeno v mnenje, je pa zelo pomembno, kibernetska varnost. Bolj bo promet digitaliziran in bolj bo avtomatiziran, več tvegan se bo pojavljalo v tem smislu. Ni pa se nam zdelo, da je zdaj pravi trenutek in čas, da se lotimo te obravnave. Čeprav vem, je Evropska komisija že omenila, da naj bi pripravila določene smernice za kibernetsko varnost, zato mislim, da bi se lahko o tem pogovarjali v sklopu teh priporočil, ki nas še čakajo. K temu se bomo torej vrnili. Tako, spoštovana predsednica, gospe in gospodje, mislim, da je bilo to vredno omeniti, poleg tega, kar smo že predstavili februarja. To odraža tudi delo na kompromisni predlog sprememb. Še enkrat se lepo zahvaljujem poročevalcem v senci. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod. Telička. Gospa Herkenman. Hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala, gospod Telička in pa poročevalci v Senci. Delali smo v zelo dobrem vzdušju in na zelo učinkovit način, kot je že povedal naš poročevalec. In na koncu smo dobili zelo koherentno in dobro uravnovešeno mnenje. Zato se vsem lepo zahvaljujem. Politična skupina ILS e meni, da je pospeševanje digitalizacije v Evropi bistvenega pomena za spodbujanje gospodarske rasti in to zadeva vse gospodarske sektore, vključno s prometom in turizmom. Digitalizacija nam ponuje številne nove možnosti za izboljšanje zmogljivosti evropskega prometnega sektora. Digitalizacija nam omogoča izvajanje prometnih storitev na bolj učinkovit način, pa tudi na bolj trajnostni način pravimo, da je pomembno, da to mnenje vključuje pozitivna stališča in pozitiven pristop k digitalizaciji. Seveda se zavedamo, da številne digitalizacije skrbi, zato ker ne bi ljudje izgubljali delovna mesta zaradi digitalizacije. Vendar pa ne smemo pozabiti, da digitalizacija ustvarja tudi nova delovna mesta. Trg dela se razvija, in tudi delovna sila mora biti pripravljena na to. Investirati moramo v usposabljanje in v znanje in se pripraviti na digitalizacijo, ki spreminja svet. Pomembno je, da v Evropi prevzamemo vodilno ulogo v tem procesu. Mislim, da to dobro odraža naše mnenje, je zelo uravnovešeno in pozitivno. Na to pa še nekaj besed o evropskih standardih. Poročevalec, kolikor razumem, se je ukvarjal tudi s skupnimi standardi to je pomembna osnova, če želimo čim bolj izkoristiti digitalizacijo na evropskem notranjem trgu. Dobro je, da si prizadevamo za standarde, ki jih je mogoče uvajati tudi na globalni ravni. Standardizacija IKT je bistvenega pomena tudi v smislu spodbujanja mobilnosti in inovacij v prometnem sektorju. Kot skupina ELS smo prepričani, da je mnenje odbora Trana zelo ravnoteženo in široko zastavljeno. In zato se zahvaljujem poročevalcu Pavlu Telički, pa tudi našim poročevalcem v Senci. Mislim, da je delo potekalo zelo dobro in učinkovito in upam, da boste upoštevali tudi to, kar smo mi povedali v naših pripombah. Časovnica je pogosto natrpana, odbori pogosto usporedno oblikujejo svoje mnenje in če želimo vplivati na celotni proces, glede tega, kar se dogaja v glavnem odboru, mislim, da moramo nekoliko prej zadevati tudi prej eh, začeti delati tudi v glavnem odboru, na odboru Tran. Morda je to povezano tudi z velikonočnimi prazniki, zaradi česar so logistične stvari še bolj zapletene. Se pa vsem zahvaljujem za to sodelovanje. Najlepša hvala. Gospod Ulrich. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospe in gospode, gospod Telička. Za nami je zelo razborljivo pomembno obdobje in ugotovite so naslednje. Ko govorimo o prihodnosti, tako strokovnjaki kot evroposlanci iz različnih političnih skupin seveda lahko imajo zelo zanimiva mnenja o evropskih izzivih, vendar pa se strinjam s tem, kar je povedal gospod Telička. To ste tudi večkrat omenili. Smo sredi nove industrijske revolucije in če se zazremo nazaj k prvi industrijski revoluciji, lahko vidimo, da industrijska revolucija nikoli ni zajemala le revolucije ene veje industrije. Minule industrijske revolucije so vplivale na čisto vsak vidik življenja, zaradi česar je prišlo do sprememb znotraj pomembnih struktur. Zato moramo biti še kako odgovorni v oziru teh sprememb. In delo gospoda Teličke je dober zgled v tem smislu. Vedno sem podpiral koncept turizma v tem smislu in zahvaljujem se gospodu Teličku, da je lahko podporil moje predloge. Omenili smo tudi kreativno industrijo, ki je lahko za vse nas v Evropski uniji zelo pomembna. V celoti mislim, da je mnenje zelo kakovostno. Na to pa še evropski standardi. Potrebujemo zelo enostaven in jasen sistem standardov, ki ga bo mogoče tudi vsega učinkovito uporabljati, tako da bomo lahko uporabljati tako e-trgovino kot druge mehanizme, obenem pa se izognili ustvarjanju nepotrebnega dodatnega upravnega bremena. Sprejeti moramo pomembne odločitve, ki nas bodo pripravile na novo industrijsko revolucijo. Skupina SD podpira vse predloge. Zahvaljujem se tako svojim kolegom kot vsem poročevalcem. V senci še posebej pa poročevalcu gospodu Telički za dobro opravljeno delo. Veselim se takega dela tudi v prihodnje. Najlepša hvala, gospod eh, Žil, ga ni z nami. Gospa Kilonen, izvolite. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos raportööri Telitska. Lepo se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Telički. Res smo dobro sodelovali. Enostavno se je strinjati z vami, to moram povedati kot poročevalka v senci. Na to pa standardizacija in digitalizacija evropske industrije. To so dve vprašanji, ki sta zelo pomembni. Napredek na teh področjih je bistvenega pomena v mnenju je to izredno navedeno, tukaj moramo doseči napredek, to bo tudi podlaga za mednarodni turistični sektor ter prometni sektor. Zame je bistveno v mnenju omenjati pomen informacij pri oblikovanju prometnega sistema. Tako da zagotovimo prosti dostop do informacij, koliko je to mogoče. Umetna inteligenca, povezane tehnologije so po eni strani katalizatori napredka, po drugi strani pa to lahko predstavlja tudi nevarnosti v smislu umestnikov in pa shranjenih podatkov. Razmišljati moramo o različnih pobudah na ravni Evropske unije in to moramo storiti čim prej. Zagotoviti moramo tudi nove priložnosti za digitalizacijo MSP-ja. To je treba zagotoviti. Za MSP-je je pomembno, da izboljšamo njihov dostop do financiranja. Številni finančni instrumenti na ravni Evropske unije so namreč težko dostopni zaradi zapletenih postopkov vloga. Toliko z moje strani. Hvala. Merci, Madame Kidonen. Je laisse la parole. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu zeleni, gospod Taylor. Uh, well, thank you very much, Chair. Um... Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot ste številni gotovo opazili, nisem Jill Evans, žal zamuja, vendar pa je posredovala sporočilo glede obeh mnen. Digitalizacija evropske industrije to mnenje predstavlja številne izzive, kot tudi priložnosti, še posebej na prometnem sektorju. Besedilo gospoda Teličke na ustrezen način upošteva nekatere izzive in težave. Veselijo tudi, da ste vključili nekatere predloge sprememb glede socialne razsežnosti digitalizacije evropske industrije. Enako velja tudi za formulacije o trajnostni. Potem pa evropski standardi. Zdi se, da je kompromisno besedilo mnenja zelo uravnoteženo in dobro se zdi, da ste vključili tudi nekatere njene amandmaje. Še posebej to, kar je zapisala o podnebnih spremembah turizmu, intermodalnosti in dostopnosti. Lepo se zahvaljuje poročevalcu in z veseljem bo podprla obi poročili. Hvala. Merci, Hvala. Gospod Taylor, prav gotovo vas nisem zamišala z gospo Evans, se vam pa zahvaljujem za to stališče. Nadaljujemo. Gospa Ajuto v imenu EFDD. c'est Madame Amato, pardon. Amato, se opravičuje. Elle n'est pas là. Est-ce que le groupe EFDD eh, veut prendre la parole Solo que la mia collega non è presente e non mi ha, non mi ha lasciato. Da, res je, moje kolegice ni tu, obenem mi pa tudi ni pustila nobenega stališča. Se pravi, čujem. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Vim Vandekam. Najlepa hvala, gospa predsednica. Želel bi se navezati na to, kar je povedala, povedala kolegica Virkenen. Neprimerno se mi zdi, da pišemo mnenja, ko je bilo določeno delo že opravljeno. Po mojem mnenju to ni demokratičen pristop, ni sprejemljiv in mislim, da bom to omenil tudi med sestankom koordinatorjem. Za nas je pomembno, da se strinjamo glede časovnic za potek dela. Sicer mislim, da je to škodljivo tudi za naše poročevalce, če poglavitni odbori že zaključijo delo. Najlepša hvala za te pripombe, gospod Vint van de Kamp. Zdaj pa gospod Imunta, izvolite. Sì, grazie, grazie Presidente, grazie. Najlepša hvala, gospa predsednica. Lepo se zahvaljujem poročevalci in vsem poročevalcem v Senci za upravljeno delo. Zahvaljujem se vam tudi za sklic na turizem, ki ga pogosto pozabljamo. Ko govorimo o digitalizaciji in drugih vprašanjih, pogosto pozabimo na turizem, vendar pa to vsekakor sodi v pristojnost našega odbora, zato moramo to vključiti, če si želimo doseči ustrezne rezultate. Prav tako moramo razmišljati o vsebini. Kakšnega turizma si želimo? Evropska komisija seveda razmišlja tudi o kreativni industriji in mislim, da bi moralo biti to izredno navedeno tudi v našem mnenju potrebujemo ustrezne predpise, ki jih bo mogoče povezovati z novimi tehnologijami. Ni smiselno, da oblikujemo predpise, ki ne odražajo realnosti in pa pričakovanj prihodnosti. Čeprav je odbor IMKO vodilni odbor, v tem primeru, je pomembno poudarjati potrebo potem, da zaščitimo potrošnike tudi pri prodaji kart preko spleta. Vedno več spletnih platform ponuja te storitve in potrošnike moramo zaščititi ob upoštevanju transparentnosti in pa same interoperabilnosti v prometu. Najlepša hvala, gospod Delmonte. Besedo predajam Evropski komisiji. Delo poročevalca je bilo res izvrstno, vendar pa je temeljilo tudi na doseganju konsensa. Tukaj gre za pomembne cilje. Da, upoštevati moramo tehnološki razvoj, prav tako digitalizacijo, kako naj se prilagodimo temu, kako naj se temu prilagodijo prometna podjetja. Zanima me, kakšno je stališče Evropske komisije glede tega, kaj si predstavljati znotraj kakšne časovnice in kaj naj bi dobili v zakonodajnem smislu. Gospa Delmonta je naprimer govorila o spletnih digitalnih platformah, ki se pojavljajo v različnih državah članicah in komplicirajo življenje na številne načine. Upam, da boste lahko odgovorili na vsa ta vprašanja. Gospod Gonzales, ste z nami. Izvolite. Najlepša hvala. prihajam iz GD Connect. Ne vem, ali bom lahko odgovarjal na vse vprašanja, ki ste jih zastavili. Seveda je pomembno upoštevati razsežnost prometa znotraj digitalizacije evropske industrije. Zahvaljujem se vam tudi za to, da ste obravnavali evropske standarde. Izrazili ste tudi določene kritike v tem mnenju da naj bi se preveč osredotočili na povezana vozila in pa avtomatizirana vozila, vendar vam lahko zagotovim, da se ta pobuda prav gotovo ne usmerja le na to, je veliko bolj široko zastavljena, ima večje področje uporabe, upošteva vse, kar zadeva digitalizacijo in inovacije v različnih prometnih sektorjih. Digitalizacija evropske industrije je pobuda, s katero naj bi spodbudili prilagajanje digitalni revoluciji, tako v smislu logistike kot proizvodne v tako prometnem sektorju kot sektorju storitev. Vsi sektori bodo imeli korist od tega in to bo zahtevalo tudi nove podjetniške modele. Inovativna podjetja. Le na ta način bo evropska industrija postala bolj konkurenčna na globalni ravni. S tem pa bomo spodbudili tako gospodarsko rast kot ustvarjanje novih delovnih mest. Seveda smo ustrajali tudi pri omenjanju umetne inteligence in samodejne upravljanju vozil. Smo v tej točki razvoja. Prav gotovo je dobro, da upoštevamo tudi mnenje deležnikov na tem področju. Številni deležniki se želijo takšnega dialoga. V Rimu pred nedavnim se je 27 držav članic zavezalo postopni uvedbi avtomatiziranih vozil in zato potrebujemo tudi prve evropske standarde na tem področju. Bodite pripričani, da se ne osredotočamo samo na to, ampak se osredotočamo tudi na druge vidike prometnega sektora na evropski ravni. Na to pa še konkretni predlogi spremembe in pa samo stališče poročevalca. Upoštevati moramo tako mlade kot startupe, kot MSP-je. Pomembno je ustvarjanje novih delovnih mest. Kot smo že povedali, je tudi turizem zelo pomemben sektor. Digitalizacija evropske industrije je torej nekaj, kar je obširno in vključuje vse sektore, vključno s turizmom. Kar zadeva evropske standarde, lahko potrdimo, vse, kar je bilo povezano v smislu povezanih vozil in pa samodejnega upravljanja z vozili. Trenutno na Evropski komisiji poteka razprava o tem, prav tako je pomembna kibernetska varnost. Vsi ti sektori morajo biti torej zaupanja vredni. Hvala. Najlepša hvala, gospod Gonzales, za odziv Evropske komisije. Gospod Van de Kamp, O tem se sicer še nismo pogovarjali med sestanki koordinatorjev, kar zadeva glasovanje. 24. aprila ne bi o tem glasovali, torej čez dva tedna. Na imku pa so glasovanje predstavili. Glasovanje bo torej potekalo maja. To našemu odboru dopušča tudi določen manevrski prostor, predvsem pa našemu poročevalcu v smislu obravnave mnenja na odboru ITRE in KUNT gospod Telička pri tem vas podpira in ponovno imate besedo za nekaj sklepnih ugotovitev. Eh. Hvala lepa, gospod predsednica. Najprej moram povedati, da cenim eh, to, da nam komisija pravi, da na povezani promet in samodejna vozila ne gledajo le več kot na osamljeno točko, temveč da so se tega lotili bistveno bolj poglobljeno in takšnih zagotovil sem seveda vesel. Kar se tiče turizma, bi pa povdaril, da je povezanost prometa in turizma tudi pomembna točka. To sta dve plati, ki sta tesno povezani medsebojno povezani, še vedno pa seveda obstaja nekaj razlik. Kar se tiče kibernetske varnosti, lahko povem, da sem sam, samo jaz uložil predlog spremembe 57, tako da tam ni kompromisnih predlogov, ampak sem pa prejel od kolegov kar soglasno podporo tako za predloge sprem kot za kompromisne predloge sprememb in uh, razprave ne bom več podaljševal. Hvala lepa. Hvala, gospod Telička. Ponavljam, o tem mnenju bomo glasovali jutri ob devetih. Upam, da ste si to zapisali. Nadaljujemo z naslednjo točko. Gre za registracijo oseb, ki, postujejo, ki potujejo s potniškimi ladjami. Besedo ima gospa Bilbao, ki je naša poročevalka potem bodo dobili besedo tudi poročevalce v senci, na to pa se bo odzvala še Evropska komisija na vse pripombe. Gospa Bilbao, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Prejšnji teden smo imeli sestanek poročevalcev v Senci v Strasburu, kjer smo predstavili pet kompromisnih predlogov, štirje govorijo o varstvu podatkov. E, e, eno vprašanje pa je izpostavil odbor Libe in gospa Montero Dagilar iz skupine ELS. Šlo je za to, kako naj bi se podatki izbrisali. Naj se to zgodi nemudoma in ali naj to poteka avtomatično, samodejno. Posvetovali smo se s pravniki lingvisti in na to smo se uspeli dogovoriti o štirih kompromisnih predlogih, kjer piše, da se morajo te informacije brisati avtomatično, torej ti podatki in brez nepotrebnih zamud. S to formulacijo smo odpravili skrbi odbora Libe in kolegice iz ELS. Peti kompromisni predlog je, pa vsebuje eh, to, da je treba navesti tudi podatke o državljanstvu, vendar prostovoljno. Kategorija podatkov o državljanstvu lahko pomaga pri operacijah iskanja in reševanja, prav tako pa se s tem lažje izpeljejo ukrepi, ki jih je treba sprejeti nemudoma po morebitni nesreči ali incidentu. Na sestanku poročevalcev v Senci se je izkazalo, da vlada široka podpora za ta dosje. Bi pa zdaj prisluhnila še vam, da o, vidimo, ali se ta, bo ta podpora izkazala za ustrezno. Gospa Montero, izvolite. Obrigada, senjora prezident, kač kolegež. Agradecer in eh, primer lugar tudi v trabalju, eh, da tudi žuž kolegež. Hvala lepa gospa predsednica, in hvala vsem kolegom. Hvala kolegom, ki ste se ukvarjali s tem dosjejem in hvala za zelo dobro sodelovanje. 86 predlogov sprememb je bilo vloženih in zdaj imamo pred seboj še pet kompromisnih predlogov. Dovolite pa mi še nekaj pripomb. Za začetek lahko povem, da v celoti podpiramo elektronski sistem, ki ga bodo uvedle države članice, saj bo to omogočalo več prožnosti tudi za manjša podjetja. Prihodnost je po našem mnenju odvisna prav od tega, da damo zeleno luč Evropskemu enotnemu okencu, razumemo pa, da je za nekatere države članice kaj takega eh, še precej oddaljeno in potrebujejo več časa. Deveti člen je povezan s predlogom spremembe 68, ki sem ga vložila jaz. In ta predlog spremembe je zelo pomemben, ker imamo to izjemo za posredovanje informacij za krajše poti. Če torej eh, pot traja manj kot pol ure, se lahko uporabi izjema. Eh, seveda pa eh, potrebujemo določeno pot, prožnost, če pride do nesreče. In zato bi sem unesli prak 10 minut. To je seveda povezano z varnostjo potnikov in osebja na plovilih. Imamo pa še vedno nekaj pomislekov. Ne vemo, ali bodo operateri to lahko ustrezno izvajali na takšen način, kot ga potrebujemo. Govora je namreč o digitalnem sistemu, o avtomatskem sistemu, zato moramo biti zelo previdni in ne smemo podvajati ukrepov, ki, s katerimi bi lahko vplivali na posredovanje informacij. Dvomesečno obdobje za izvajanje je zelo kratko, po mojem mnenju, zato mi želimo 24 mesecev, v predlogu sprememe 85. Drugače pa se mi zdi, da je razprava potekla zelo dobro. Hvala gospe Bilbao. Kompromisni predlogi so tudi ustrezni. Hvala, gospa Montero. Gospod Ujheli. Hvala lepa, gospa predsednica. Cenjeni člani in članice odbora, hvala poročevalki za pripravo mnenja. Najno sodelovanje je bilo zelo dobro in na sestankih smo se lahko pogovarjali o številnih stvarih. Tudi sam se strinjam, da se je treba izogniti podvajanju ukrepov. Potnike in osebje je treba registrirati na primeren način. Podpiram pa tudi predlog, da je treba jasno predeliti, kdo potrebuje enotno okence in eh, kje potrebujemo avtomatični sistem upravljanja za posredovanje podatkov. Lahko bi se spustil še opis tehničnih podrobnosti, ampak lahko povem, da eh, S in D podpira vse kompromisne predloge in predlagamo, da se jih tudi spreme. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Kilonen, izvolite. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset. Najlepša hvala. Hvala poročevalki, hvala poročevalcem v senci za hiter in konstruktiven pristop. Zadovoljna sem predvsem s tistimi spremembami, ki smo jih predlagali v zvezi z varstvom podatkov, obveznostjo posredovanja informacij, pa tudi tem, da bi imeli bolj relativno področje uporabe za nekatera plovila. Tako bomo zagotovili ustrezen način upravljanja za operaterje, ko gre za številna območja, kot so recimo tukaj. Najlepša hvala. Gospod Taylor, izvolite. Hvala, gospa predsednica. In hvala tudi gospe Bilbao. Prejšnji teden v Strasburu sem se odeležil sestanka poročevalcev v Senci in v imenu zelenih lahko z veseljem poročam, da podpiramo vse kompromisne predloge, o katerih smo se dogovorili v Strasburgu. Za nas je pri tem poročilu ključnega pomena to, da bomo zagotovili varstvo podatkov za potnike na plovilih. Pripravili smo pa tudi predlog spremembe, s katerim bomo zagotovili, da se ti podatki lahko uporabijo le zato, da se gotovi njihova varnost in da se bo z njimi ravnalo v skladu s trenutno zakonodajo EU. Zelo smo zadovoljni, da je to vprašanje ustrezno odraženo v poročilu in se že veselim glasovanja, ko bomo vaše poročilo lahko podprli. Merci beaucoup, monsieur Taylor. Najlepša hvala, gospod Taylor. Tako bo dobila besedo Evropska komisija. Dobro dan, dobro dan, gospa Kovčevska. Dobrodošli na našem odboru. Imate besedo. Thank you, thank you. Hvala lepa, gospa predsednica, za doblo, toplo dobrodošlico in lepo zdrav vsem. Za začetek bi se zahvalila poročevalki in vsem poročevalcem v Senci za zelo intenzivno delo, ki ste ga upravili pri tem poročilu. Veseli smo vsega dela, ki ste ga upravili do sedaj in ga tudi pozdravljamo. Navezala bi se za začetek na to, kar ste povedali. Najprej, kar se tiče kompromisnih predlogov, s katerimi skušate zagotoviti pojasnila, ko gre za obravnavo podatkov, ko se ti posredujejo naprej. Po našem mnenju gre za dober razvoj in da in s tem delom lahko tudi nadaljujete. Veseli smo tudi podpore, ki ste jo izrazili nekateri izmed vas in pozdravljamo tudi predloge sprememb za to, da se uporabljajo bolj sodobni načini sporočanja in sodobnejši elektronski sistemi. Umenila bi tudi sestanek na valeti, na katerem bila prisotna tudi gospa predsednica pred dvema tednoma kjer so tekle razprave tudi o tem. Države članice pravijo, da je potreben dodaten razvoj elektronskih sistemov, da se bodo informacije v zvezi s prometom lažje posredovale in pošiljale naprej. Še posebej bi omenila tiste predloge sprememb, s katerimi skušate zmanjšati uh, Eh, zamudo oziroma časovno obdobje za sporočanje podatkov o potnikih na plovilih, ker je res treba zagotoviti, da se ti podatki pošljajo čim hitreje, vendar pa je treba zagotoviti ravnovesje. Včasih je pač treba pustiti dovolj časa, da se podatki lahko sporočijo točno in natančno. Eh, gospa Kilonen, gospod Taylor, vi ste govorili o varstvu osebnih podatkov, to je res bistvenega pomena. Treba je zagotoviti, da vse, kar se bo opravljalo v zvezi z osebnimi podatki, ki se jih bodo ki se jih bo pošiljalo v skladu z direktivo, da bo vse to v skladu z zakonodajo EU o varstvu osebnih podatkov. To bi se uporabljalo tako ali tako. Eh, ne glede na vaš predlog spremembe, seveda pa vemo, da je za Evropski parlament to vedno izjemno občutljivo vprašanje, tako da smo si seveda ustrezno ogledali vse predloge sprememb v zvezi s tem. Eh, naj povem tole zdaj in tega ne bom ponavljala pri naslednjem poročilu. Vedno se veselimo sodelovanja z vami in Evropskim svetom tudi pri prihodnih korakih, tako da bomo lahko ustrezno dokončali delo na vseh treh predlogih o varstvu potnikov na potniških plovilih, morda še v času malteškega predsedstva. Vesela sem načina, kako ste se vi lotili tega dela in optimistična sem, da to lahko zaključimo še v času malteškega predsedovanja. Hvala. Tumilem, se je že vse ljudi. Treba bi gospa Krušenska, ne vem, ste še vedno tukaj. Sedaj pa gospa Bilbao, eh, poročevalka, prosim. Sim, muchas gracias a, a tu. Najlepša hvala. Hvala vsem skupinam za konstruktivno sodelovanje. Hvala tudi vsem drugim, ki ste sodelovali pri tem delu in ki ste omogočili, da bomo to poročilo lahko sprejeli hitro in kakovostno. Nisem se spuščala vse predloge spremem zelo natančno. Osredotočila sem se na tiste bistvene, kjer je bilo največ konfliktov. Komisiji lahko povem, da bomo črtali predloga sprem 17 in 18 in sicer zato, ker eh, je tam zapisan krajši časovni rok od tistega, ki ga je predlagala komisija. Eh, za sprejetje teh izjem tri mesece naj ne bi bilo dovolj, vendar pa je dejstvo, če se to ni moglo razrešiti v treh mesecih s pomočjo rednega postopka, potem Sicer nočem razpravljati o podrobnostih, o katerih smo se pogovarjali, ampak tako skušam pomiriti Evropsko komisijo, da bomo umaknili ta dva predloga sprejem. Drugače, mm, še enkrat vsem hvala, lahko pa povem, da smo se pogovarjali tudi o časovnem obdobju za vnos informacij. Ko je govora o teh 30 minutah za vnos podatkov, eh, bodi si ali gre za avtomatsko ali ročno Vnašanje podatkov se nam to zdi preveč. Nekatera potovanja lahko trajajo eno uro in če je ta rok 30 minut, to pomeni že polovico poti. In to je potem za nas predolgo obdobje. Videli bomo, kaj se bo zgodilo, ampak na sestanku poročevalcev Senci smo se pogovarjali, ali bi se v desetih minutah to dalo storiti ali ne. Večini skupin se je zdelo 10 minut premalo, 30 minut pa preveč. mislim, da se moramo še malce pogovoriti o tem pragu. Se mi pa zdi, da bo to poročilo vsekakor dobro. Hvala lepa, gospod Bipao. Glasovanje bo jutri zjutraj ob devetih. Sedaj pa gremo naprej na sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z rol projekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili. Gospod Rike, najprej poročevalec in potem poročevalci v senci. In tudi prosim komisijo, da se potem odzove na vprašanja. Gospod Rike, hvala, gospa predsednica, in hvala lepa vsem poročevalcem v senci. Tu gre za program komisije za boljšo zakonodajo. S tem poročilom spreminjamo direktivo in skrašujemo drugo direktivo. In to je precej tehnično poročilo. Torej, tukaj so argumenti za podobne predpise, za linijske prevoze. No, vsakdo se že kdaj peljal z ladjo, s čovnom ali pa večkrat. Torej, veste, da je to um, kako to poteka in pogosto marsik odvisno tudi od uh, številnih dejavnikov in marsikaj se lahko zgodi. Tudi tragedije se lahko zgodijo na švedskem pred nekaj časa, naprimer, ali pa v Južni Koreji. Je bilo ogromno dram, um, tudi veliko mrtvih, z veliko torej, uh, mrtvih potniki. Uh, marsikaj zgodilo. Zato smo tukaj bili zelo specifični eh, pri tem dokumentu. Imeli smo eno delovno srečanje s poročevalci v senci. Eh, imeli smo 15 predlogov sprememb k temu poročilu in Dejali smo, da bomo imeli ločene predloge sprememb, ne pa kompromisov, kajti vsak ločen eh, predlog spremembe dodaja nekaj k širši sliki in ne bi bilo smiselno, da to združujemo v kompromise. Torej, smo se dogovorili, da ne bo kompromisov in bomo glasovali o vseh predlogih sprememb kot takih. Torej, kaj je tukaj glavna tema? To, da se opredeli to, da se opravi pomorska inšpekcija. dve inšpekciji imamo in to v istem letu, interval med dvima inšpekcijama pa mora biti vsaj pet mesecev. Tako da se ne zgodi, da imamo danes eno inšpekcijo in čez par dni drugo inšpekcijo, torej bi imeli dve inšpekcije na leto, ampak eh, ne ravno redni. Torej, na koncu smo se dogovorili, da bomo imeli nekako pet do sedem mesecev ta interval. Eh, tukaj smo se pogovorili z različnimi akterji z ladjarje, z inšpektori in pa s tistimi, ki so ukvarjali z posadko. In smo se dogovorili za ta interval. Potem kot drugo, v tem poročilu smo želeli, da se um, da prednost tem trajektom kot prioritetnim eh, ladjam. Prej države niso želeli tega vedno um, spremljati ali pa niso želeli letnih inšpekcij. Torej, če želimo, da so roro trajekti prioritetna plovila sedaj, potem je smiselno, da imamo takšne inšpekcije. Torej, da se omogoči, da država izpolne svoje kvote in pa da se opravi inšpekcije torej dvakrat na leto. Prav tako smo morali spoštovati tudi kriterije glede zdrave in varnosti posadke, tega prej ni bilo v uredbi, kajti Eh, najprej iz očitnih razlogov zaradi posadke, pa tudi zato, ker zdrave in varnost um, posadke vplivate na varnost celotne ladje vseh potnikov, zato se zdi smiselno tudi to pregledati. In še nekaj, če prihaja do spremembe, naprimer pri um, osebju, potem se lahko še enkrat opravi inšpekcijske preglede. Nekatere države se žele ponovne inšpekcijske preglede, naprimer um, če se osebi vmes zamenja ali če se kaj drugega spremeni. Eh, to sicer ni obveznost, ampak je fakultativna možnost. To smo naredili, torej to je bistvo, gospa predsednica, mislim, da je bilo vzrače dobro. Ni kompromisov tokrat, to je nekoliko nenavadno, no, ampak vsi smo se strinjali, da ni pametno, da imamo kompromise pač zaradi narave predlogov sprememb. Imamo pa, kot rečeno, veliko predlogov sprememb um, po vrstnem redu. In nasplošno mislim, da smo vsi pozitivni glede tega. Hvala. Okay. Je laisse la parole à Madame Montero, s'il vous plaît. Hvala lepa, gospod Montero. Hvala lepa, gospod Rike. Senjor prezident, agradecer também ao colega Rike e todo o trabalho. Hvala lepa. Hvala poročevalcu za vse delo, ki ga je upravil. V zvezi s tem smo že imeli razpravo. In eh, sicer je res, da kompromisnih predlogov nimamo vendar pa je najpomembneje to, da razmislimo, kako preseči razlike, ki še obstajajo. In da bodo tisti, ki so vložili predloge sprememb, menili, da so njihovi pomisleki ustrezno upoštevani. Pogovarjali smo se o varnosti plovil, o tem, da ne želimo eh, dodatnih upravnih bremen, Kar se pa tiče tega vprašanja zamenjave razreda pri plovilu, ne želimo, da to kakorkoli vpliva na varnost plovila. Inšpekcijski pregledi eh, se morajo opraviti v za to določenem obdobju, bi pa eh, bila vesela, če bi omogočili več prožnosti za same inšpekcijske preglede. Če je torej prišlo do inšpekcije, bi potem morda lahko imeli določene pogoje, kako ravnati naprej, da potem ne bi podvajali inšpekciji. Mislim, da je o tem treba še razmisliti. In potem še eno vprašanje. Definicija inšpektorja. Inšpektorji eh, morajo biti potrjeni v državi eh, zastave in državi pristanišča. In tako je treba zagotoviti, da bodo inšpektori države zastave imeli vse potrebne veščine, da lahko izvedejo inšpekcijski pregled, tako kot je zahtevano. Vzpostavljena bo tudi podatkovna baza in mislim, da se bomo s tem že tudi morda lahko izognili podvajanju. Hvala poročevalcu in sem poročevalcem v senci. Hvala lepa, gospod Montero, gospod Ujeli.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 Strinjam se z večino predlogov in predlagam tudi, da se jih podpre. Poročevalec je že ustrezno odpravil kakršnakoli podvajanja, eh, ustrezno smo pazili na učinkovitost sistema nadzora za trajekte in eh, potniška plovila visokih hitrosti države pristanišča morajo opraviti oceno tveganja, to je zapisano v predlogu sprembe številka 1. Bi pa v, eh, eh, pri tem tudi rad govoril tudi v imenu Mačarske kot eh, znane pomorske sile. No, to je seveda ironična pripomba, Eh, samo to sem hotel še dodati. Monsieur Léry, nous continuons. Euh, la parole est à Madame Kilonen, s'il vous plaît. Arvoisa puheenjohtaja, ei mitään lisättävää täydellisesti. Uh, nič kaj dosti nam dodati, predlagam podporo in soglasje. Monsieur Taylor, la parole est à vous. Hvala, gospod Taylor. Thank you, Hvala, predsednica in hvala tudi gospodu Rikeju. Odlično delo, konstruktivno sodelovanje v skupini poročevalcev v Senci. Naše poročilo podpiramo. Pripravili ste ga tudi ravno pravi čas, ker zdaj beležimo 30. obletnico eh, grozljivih dogodkov v Zeborgu, ko se je trajekt Roro prevrnil. In takrat smo, so bile izgubljena življenja 93 članov posadke in potnikov. Zdaj skušamo izboljšati in poenostaviti obstoječo zakonodajo o trajektih RORO, vendar pa mora to pomeniti tudi boljše izvrševanje, na kar mora paziti Evropska komisija in države članice, da preprečimo še eno takšno nesrečo. Hvala za delo, ki ste ga opravili in z veseljem vas bom podporil. Merci, Monsieur Taylor. Je donne la parole à Monsieur Wim van de Kamp. Hallo, gospod Wim van de Kamp. Naslednji. Mevrouw de voorzitter, ik heb maar één vraag. Hvala, gospa predsednica. Za gospoda Rikeja imam samo eno vprašanje. Obstajal naj bi pariški memorandum o soglasju, ki govori o varnosti plovil. bomo pariški memorandum o soglasju uporabljali uh, tudi v prihodnosti ali gremo tako svojo pot? To je moje vprašanje. Eh, zdaj namreč govorimo o mednarodnem uh, ladijskem prometu. Komisija Evropejna. Hvala, sedaj pa gledam spet komisija. Gospa Kopjanska. No, kot ste videli, tukaj v tem poročilu želimo pojasnila pri nekaterih določbah direktive, sploh glede intervala med inšpekcijami. Tukaj moramo doseči soglasje in različni poslanci, poročevalci v senci eh, menijo torej, da so tukaj pripravili dobro soglasje. Eh, torej, to je dobro, kljub temu, da ni kompromisov, se je to zgodilo. In me zanima, kaj meni Evropska komisija o teh različnih predlogih torej spogled tega mnenja. Uh, in hvala lepa za odgovore na vprašanja, gospod Popijanska. Beseda vaša komisija. Thank you, thank you again. Hvala lepa, hvala še enkrat, gospa predsednica. Tudi sama se pridružujem vsem, ki ste izrekli čestitke gospodu Rikeju. Res gre za izjemno tehničen dosje, tehničen del zakonodaje in vsi predlogi sprememb tudi kažejo izvrstno delo, ki ga je upravil poročevalec ko je skušal razložiti postopek, ki ga je obral v svojem poročilu. Pozdravljamo predlagane predloge sprejme, s katerimi skušate še dodatno pojasniti ta dosje in tu naj tudi kar takoj odgovorim na vprašanje predsednice. Tisti predlogi sprememb, ki govorijo o minimalnem časovnem razmaku med dvema inšpekcijskima pregledoma v enem letu, uh, Kot je povedal že gospod Rike, skušamo ohraniti ustrezen razmak in tu ohranjamo nekaj prožnosti še glede tega, kolikšen razmak bi bil ustrezen, ampak to, kar je predlagal gospod Rike, bi tudi mi z lahkoto podprli. Gospod Rike je izpostavil še nekatere predloge sprememb in tu gre za vprašanje kako obravnavati specifične situacije trajektov Roro. Ne želim govoriti o tveganih eh, okoliščinah, ampak o specifičnih okoliščinah trajektov Roro in Ropex in kako bo z nadzorom v državi pristanišča. To smo povedali že prej. Gre za zelo občutljivo vprašanje. Uh, zaradi različnih odzivov nacionalnih pomorskih uprav in zato se eh, v celoti strinjamo s ciljem, ki ga skušate doseči. Do tega cilja lahko pridemo na različne načine, morda si lahko zamislimo eh, kakšne preformulacije, mislim predvsem na predlog sprememba številka 17. In še nekaj sem želela izpostaviti. in podpreti tudi predlog spremembe v zvezi s tistim časovnim razmakom, eh, kdaj naj se spremenijo podatki o inšpekcijah. 72 eh, ur namesto 24 ur. Razumemo vaše izhodišče, torej stališče vašega odbora. Gospa Montero je govorila o spremembah razreda pri plovilih. E, menimo pa, da so e, ta vprašanja, ki jih skušate odpraviti, že pokrita v e, predlogu, tako da morda ta predlog spremeniti ni potreben, lahko pa se še pogovorimo o tem. Gospa Montero, spregovorili ste tudi o kvalifikacijah inšpektorjev in res se strinjamo tudi mi.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 Prav tako skušate zagotoviti povezave med različnimi podatkovnimi bazami in naj razložim, kako smo si to zamislili mi. E, podatkovno bazo bomo utemeljili na podatkovni bazi TETIS, ki že obstaja, bo pa to malce drugačen model. Zdaj pa je vprašanje, ali ne bosta ti dve podatkovni bazi povezani ali ne. In e, zato je treba še povezati razložiti nekaj vidikov. Ne bo sicer neposrednih povezav med inšpekcijskimi pregledi, eh, razumemo pa vas, da tako s temi predlogi sprejem skušate zagotoviti boljšo varnost pomorskega prometa. Hvala. Pa, euh, gospa Kopenska, sedaj pa gospod Reke. Gospod van Inderkomp, je poprašal o memorandumu iz Pariza, ali se boste to poštevali. In prosim, če odgovorite na vse vprašanja. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, bom šel po vprašanjih in pripombah. Hvala lepa vsem za pripombe. In hvala lepa za to, da ste podprli ta pristop. Najprej gospa Montero. In torej, če prihajate s premenjem tudi glede vprašanja, posadke in podobno. Komisija je deloma odgovorila na to. Mislim, da je vaša pripomba utemeljena, no, ampak gre za to, da je to možnost fakultativno, ni to obveznost. Torej, če je to tako, potem ne bomo uh, države pristanišča ni česar um, eh, nalagali, to je samo možnost. Niti drž za državo pristanišča, niti država zastave, ni obveznosti. Ampak je to samo fakultativno, torej, če države to želijo. Torej, tisti, ki tega ne bodo počeli, um, jim tega ni treba početi. Tisti, ki pa želijo, pa lahko to storijo. Torej, mislim, da smo potem lahko vsi zadovoljni, ker ti to je praktično edina odprta točka, ki smo imeli z gospodom Montero. Potem gospod Van de Kamp, ja, seveda. Ne bomo šli Eh, v drugo smer, kot imamo zapisano v pariškem sporazumu. Želimo pa iti nekoliko dlje in v bolj konkretno smer. Tisto, kar je v Pariz zapisano, je tudi vključeno v ta dokument, tudi tisto iz prilog, kajti ravno tukaj pri tehničnih prilogah je zelo pomembno, da uskladimo določbe tudi s Parizom. In to je vse omenjeno. Torej, nismo zunaj um, tega področja uporabe. Gremo samo malce dlje, oziroma v isti smeri, ampak malce dlje. Pa še nekaj, glede na to, kar je povedala komisija. Ja, razumem, da nekoliko oklevate glede 17. predloga spremembe. To je povezano s prilogami in to potem vpliva tudi na druge zakonodajne akte in predpise. No, pa vseeno, gledajte, kot veste, eh, pogovarjali smo se z akteri, to je s tistimi, ki upravljajo špekcijske preglede in smo se z vsemi pogovorili. In Države članice imajo tukaj zelo jasno zahtevo, to je njihova zahteva. Torej, nima smisla, da rečemo, da bo to komu škodilo. No, gledajte, ta 17. predlog spremembe je v bistvu res um, malce negativno vpliva na ta dokument, pa tudi ima postranske učinke. Ampak tukaj mislim, da moramo biti previdni. Vsi se strinjamo, da so ta pravila prioritetna. Mi smo veliko tragedij, gospod Taylor omenil, naprimer, um, tragedije iz preteklosti. Um, te tragedije so veliko tudi stale, torej, z vidika življenj in um, drugega. Torej, tukaj uh, je jasno, da so ta plovila stala že veliko življenj, povzročila veliko škode in je smiselno, da jih ustrezno uredim, uredimo. Ne vem, mislim, da nima smisla, da nekatere druga plovila bolj urejamo kot pa ruro trajekte. Vem, kaj pravite komisija. Morda si moramo v trilogu še pogovarjati o tem, torej države bodo podala svoje mnenje. In vidim, kje je problem in smo to videli, seveda. No, za enkrat bi ostal pri svojem stališču, tako kot prej. No, razen, če bodo države spremenile svoje stališča, eh, bomo videli, kako boste. Glede drugih stvari, pa mislim, da to, kar so povedali kolegi glede predlogov sprememb, eh, da bo to vse sprejeto in mislim, da bomo lahko še zboljšali besedilo in da bomo dosegli kompromis. Vse to odličemo zraču. Hvala. Ja, dobro zrače, ostanimo v takšnem zraču. Eh, jutri zjutraj pa glasujemo, torej po 9. uri. Sedaj pa gremo naprej. Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje. Gospa Ajuto. Ste poročevalka, beseda je vaša. Grazie presidente. <clears throat> allora, la settimana scorsa abbiamo. Hvala. Prejšnji teden v Strasburgu smo imeli zadnji sestanek s poročevalci v Senci in hvala lepa vsem, kajti to je bil zelo konstruktiven uh, pristop pri sodelovanju. Imamo kompromise, poskušala sem v te kompromise vključiti glavne vidike predlaganih sprememb iz direktive, kar vključuje tudi nekatere točke, eh, ki so bile bolj kritizirane kot pa nekatere druge. No, gotovo že razmišljate o kritičnih težavah kot o aluminiju, eh, to je morda izjema za Francijo. No, tukaj sem poskušala poiskati srednjo pot, kjer bi upoštevali tudi glavna načela. In to bi vključevalo tudi načelo, da je aluminij ena izmed ekvivalentnih materialov oziroma snovi. In tukaj bi rada bila precej konkreta. Kompromis se nanaša na to načelo, kajti tukaj imamo to idejo ekvivalentnega materiala, tukaj ne govorimo o samih lastnostih materijala, ampak govorimo o o tem, kaj s tem materialom lahko dosežemo uh, v praksi, ko naprimer se to ugradi v nekaj. In zato smo prišli do tega kompromisa. Potem naprej ta razprava o Franciji in pa o ekvivalentnih materialih. Ta razprava je bila opravljena glede na naše znanje o francoski industriji in pa v tem, da imajo francozi kar veliko ladij. Mislim, da tukaj potrebujemo določeno prožnost, tako da bomo lahko izpolnili vse zahteve iz direktive. In zato smo v kompromis vključili tudi 8 let plus 1 za Francijo. In to mislim, da je odlična izhodiščna točka. Potem to lahko še izpirimo v trialogu, eh, torej v dogovorih s svetom in podobno. Potem še ena podmembna točka, o kateri smo se pogovarjali, to, da potrebujemo smernice za ladje, ki so krajše od 24 metrov. Seveda, Evropska komisija dela na tem, že sedaj, in ni toliko stvar o tem, da bi želeli podvajanje prizadevanj z obstoječimi mednarodnimi standardi. Eh, to ni naš namen, torej ne želimo podvajanja standardi, ampak vseeno, torej mislim, da moramo začeti z dobro voljo in ko sem začela to predstavljati, sem dejala, da ne želimo nejasnih ločnic ali pa sivih območij, ne, ne želimo podvajati ničesar mednarodnih standardov, naprimer, torej na vsak način jih bomo spoštovali, moramo upoštevati te standarde. Potem Grčija, še ena pomembna točka, Tukaj smo dosegli dogovor. Vse druge države članice so že opredelile pomorska območja, torej druge države so že vzpostavile svoje stališče. Grčija po drugi strani pa je v bolj kočljivem položaju glede definicije pomorskih območij. In torej samo za Grčijo imamo to možnost opredelitve pomorskih poti ne pa območje, torej root, ne pa area. In mislim, da smo se to dobro dogovorili in to je dobro dosežek za direktivo. Pa še nekaj in tukaj tudi upoštevam EU zaveze k temu, da se izboljša varnost v pomorstvu. Tukaj smo tudi vzpostavili potrebo po tem, da se varnost poveže s socialnimi standardi in standardi dela. Vse to je med seboj zelo povezano. Glasovanje bo jutri, kot rečeno, in sedaj se obračam na politične skupine in prosim, da podprete ta pogajalski mandat za svet, torej parlamenta za spogajanje svetom, tako da ne bomo zaostajali za njimi. Potem tukaj pri Refitu imamo veliko različnih projektov in želimo vsekakor eh, nadaljevati v isti smeri kot eh, svet. Hvala lepa. Ajuto. Gospod Pogljev, eh, pozdravljeni, vi ste na vrsti kot prvi. Sintetiko. Hvala lepa. Gospa predsednica, bom zelo kratek. Mislim, da uh, bi se res lepo lahko zahvalil poročevalki za odlično delo in pa da ste upoštevali različne pristope in točke. Uh, No, tukaj smo želeli poenostaviti direktivo, zmanjšati stroške in preglede, ki niso imeli dodane vrednosti in niso povečevali varnosti. Zato, torej, to je bil predlog komisije in to je bil že dober korak v pravo smer. Sedaj pa je poročevalka skupaj s skupinami upravila še veliko dela in to je dosledno s pristopom Evropske komisije. In mislim, da smo tudi mi povečali dodano vrednost in stvari ponastavili. Imamo no, pet kompromisnih amadmajev in to vse lahko podpremo. To je del tega predloga in to se nanaša na veliko predloženih predlogov sprememb podprej, torej sedaj smo to dali v kompromise. In to, kar je naša skupina predlagala, je bilo glavno upoštevano in sedaj lahko samo res zaploskam pročevalki in se jih zahvalim ter jih želim veliko sreče in uspeha v pogajanjih svetom. Mislim, da bomo um, tudi tukaj lahko to malo podprli, tudi odboru. Hvala. Mikrofon, prosimo. Gospe Inesale Sender, za socialiste uh, je kdo drug? Gospe Sender ni. Kdo drug? Gospod Ar Artu? Vi ste na mesto nje, v redu. Um. Socialisti. Hvala. Imam vprašanje. Ali govorimo o kolaborativnem gospodarstvu? Ne, očitno ne, to je zapoznaje. Pre, prehiter sem. Ja, ste hitrejši kot pa mi vsi skupaj, kot pa, kot pa glasba v dvorani. Torej, še vedno smo pri zelo, zelo pomembni temi, torej smo pri varnostnih predpisih in standardih za potiške ladje, gospod. Torej, Prej smo bili pri digitalizaciji, sedaj smo pri potniških ladjah. Torej, očitno, um, gospe Sender ni, nikogar druga ni, za socialiste, gospa Foster, za IKR. Ja, pozdravljeni. Much, And, uh, like... Hvala lepa, predsednica in hvala lepa, pročevalki, za zelo konstruktivne sestanke. No, večina kompromisov je v redu ima pa nekaj odprtih vprašanj in pomislekov, torej, kjer mi kot skupina nismo bili ravno navdušeni. Najprej sklic na razpise, tenders, torej kako to parlament obravnava. Kajti, Ehm, to spada pod opremo na ladji, torej ta tender in ne moramo podpreti drugega kompromisa, kaj ti to naprimer ni takšno eh, rekreacijsko plovilo. Takšen poseben čovn ni takšno plovilo in mora biti zelo natančni pri tem tender. Torej, na vsak način moramo tukaj govoriti o mednarodnih potiških ladjah, In to potem spada pod mednarodne eh, predpise. Po našem mnenju bi bilo ne smiselno, da poskušamo poskati EU standard za te majhne čovne, eh, kajti že tako morajo vedno ti čovni spoštovati mednarodne standarde. To sem tudi menila na sestanku pročevalcev v Senci in to je še vedno problem, torej ti tender, ti posebni čovni. In moramo še enkrat razmisliti o tem, kajti to ni primeren koncept za to uredbo. Potem pomorske poti, Eh, samo Grčija je torej tukaj vključena za poti, ne pa moča. In vprašavka, prosim, da razmislite o tem. Tukaj ne gre samo za to, da bo Grčija uporabila pomorske poti, ne pa območje. Tudi druge države imamo, naprimer, z otoki ali pa drugimi deli morja, kjer morajo kvantificirati pomorsko območje ali pot na drugačen način. Zato se nam zdi bolje, da imamo um, specifične države izven sklica in da imamo potem splošne sklice. Kajti vem, da je tukaj za Grčijo specifična situacija, ampak imamo naprimer uh, pomorska območja, glede britanskih otoči ali pa druge države imajo podobna otoča v takšni situaciji kot Grčija. In uh, torej to sem tudi odprla kot vprašanje na našem sestaku, gospod poročevalka. Potem naprej socialni standardi za delavce. No, seveda lahko povišamo socialne standarde za delavce, to ni problem, ampak ta direktiva ni pravo mesto, da to počnemo, da povišujemo te standarde za delo. Kajti, to je tehničen dokument in tu gre za standarde, ki se našajo na SOLAS konvencijo in ILO, torej Mednarodna organizacija za delo, mora biti povezana z IMOM, torej Organizacija za pomorstvo to je bolj mednarodno področje in ta direktiva mislim, da ni pravo mesto za delovske standarde. In ne vem, če se drugi strinjajo. Potem naprej govorim bilo naprimer tudi o čezmejnih reševalnih ukrepih. No, gledajte, tukaj je govorim o potiških ladjah, zato nima smisla, da govorimo o reševalnih akcijah eh, iz izrednih ukrepih v tej direktivi. To ni pravo mesto. Uh, Torej, to je tehnično gledano, pravim, da to ni pravo mesto. Ne gre za politično vprašanje, ampak za tehnično vprašanje. Nasplošno mislim, da je dokument v redu, da lahko podpremo in hvala lepa poročevalki, ampak eh, teh par stvari vendarle moramo še proučiti, preden glasujemo. Hvala lepa. Hvala, gospod Foster. Gospod Bilbao. Sí, muchas gracias, presidenta. Quiero agradecer. Hvala lepa, gospa predsednica. Prej pa gospejo Juto za to delo. Naj omenim pet kompromisov, na katerih smo delali. Bomo sprejeli te kompromise, naj pa še podarim to, da kompromis 4 o aluminiju in pa ta razprava, ali je to ekvivalentni material ali ne. No, to smo razrešili na pameten način, in smo pripravili ta rok za prenos. To je, mislim, da dobra rešitev. In to pomeni, da bomo to uskladili z sprejeto uredbo. Torej, bomo glasovali za te predloge sprememb, oziroma kompromise. Toliko. Hvala. Hvala. Gospa Kilonan, boste govorili o tem ali ne? Ne? V redu. Gremo naprej. Peter Vandalen, vi ste na vrsti. Hvala, predsednica. No. Rad bi spregovoril o jutrišnjem glasovanju s tem v zvezi. In namenjem naš predlog spremembe 39. Ta predlog spremembe je podoben tistemu, kar je predložil Peter Lundgren pri 40. predlogu. Ampak pričevalka ni vključila teh predlogov v kompromise, kaj tukaj želimo doseči. Torej, ali želimo opredelitev za tradicionalne ladje, torej nekaj iste, podobnega kot v obstoječi uredbi 5.9.2002. In po našem mnenju moramo razmisliti o teh predlogih sprememb. Po našem mnenju ni čisto jasno, kako bo s tradicionalnimi plovili, tradicionalnimi ladjami. Tukaj govora o tradicionalnih potniških ladjah. Obstava tudi druge vrste plovil, ki niso potniške ladje, naprimer eh, čezoceanske križarke ali kaj podobnega. To je drugačen tip plovil. Ta plovila sicer preplavljajo potnike, ampak ima drugačen status. Torej, mislim, da moramo umakniti besedo potniške in moramo govoriti samo o ladjah, ne pa o potniških ladjah. Zato res ne razumem, zakaj pravčevalka tega ni želela vključiti, kajti to je obstoječi zakonodaj. kot rečeno, tukaj marsikatere te ladje prevaža več kot 12 potnikov in mislim, da se skupina mora zavedati torej, tega predloga spomembe 39 in morda bi poročevalka to lahko komentirala. Torej, povedajte, prosim, zakaj tega predloga niste vključili v kompromise. Hvala. Merci à vous, monsieur Taylor. La parole... Hvala, gospod Taylor. Oh, hvala predsednica. Hvala lepa vsem poročevalcem v Senci. Hvala lepa. Gospe poročevalki za odlično delo. In hvala lepa drugim kolegom za zelo konstruktiven pristop. Smo zelo zadovoljni z vsebino in podpiramo vseh pet kompromisov. Sploh smo zadovoljni, da ste vključili kompromis o socialni razsežnosti za delavce. To vključuje tudi moj predlog, ki je izpostavil pomen tega, da se doseže ustrezno izbraževanje in usposabljanje za osebje pri čezmenih reševalnih akcijah in nujnih primerih. Hvala lepa in se veselim glasovanja. Merci, Taylor, la hvala lepa. Sedaj pa gospod Reke, hvala gospod Taylor. No, bom sedaj naredil Franciji uslugo glede aluminija. Hvala lepa, gospod Jutom, za to delo, ker ti ni bilo ravno, ravno lahko razrešiti teh problemov. Sedaj pa gledamo smer komisije. No, gledajte, imeli smo ta problem aluminija in pa potniških ladij. To ni smiselno obravnavati kot ekvivalentni produkt oziroma material, ker pač ni. Aluminij ima svoje lastnosti, svoje pluse in minuse, ampak to je nekaj drugega. Potrebujemo specifično zakonodajo za aluminij. No, gospa Ajuto se je znašla v kompleksni situaciji, torej je poskušala urediti nekaj, kar ni bilo mogoče urediti sploh, ker ti predlog predpisa ni bil primeren za to. In se strinja z gospodom Vandalem glede ladij in pa potniških ladij, torej z lekovarjem med temi. No, tukaj je komisija podala svoj predlog in svet in parlament ste zaradi začetnega predloga v kompleksnem položaju. Gospa Ajuto, hvala lepa vam. Naredili ste, kar je bilo mogoče, ekvivalentni material ali ne, ali ga naredimo za ekvivalentnega ali ne, pač tukaj se je bilo treba nekako znajti. Bomo videli, kaj bo potem pri trialogu, kaj bo pri pogajanjih. Upam, da bodo države sprejele te predloge. No, ampak na vsak način mislim, da tukaj predlog komisije ni bil pameten za aluminij. In na vsak način pa se zahvaljujem pročvalki za upravno delo. Hvala lepa, gospod Rike. Gospod Koženska, prosim, da odgovorite na to vprašanje. Eh, kolegice in kolego, lepo prosim. Hvala lepa, hvala, gospa predsednica. In res se iskreno zahvaljujem celotni skupini, in sploh pročevalke, ki je delal na tem. To je zelo kompleksen del zakonodaje, tudi politično je to včasih precej kočljivo, morda bolj občutljivo kot pa druge zadeve. Pozdravljamo te kompromisne predloge sprememb, sploh ta predlog, ki se nanaša na prihodno obdobje za ladje iz aluminija in bom tako izkoristil to priložnost, da se odzovem na to, kar pravi gospod Rike. No, gledajte, že prej sem omenila to, da to temeli na mednarodnem dokaznem gradivu in pa znanosti. Ta je pokazala, da ne gre za to, da je aluminij ekvivalent jekla, ampak če je ustrezno izoliran, potem je aluminij ekvivalent jekla. In v tej direktivi smo se odločili, da to obravnavamo, ker kadarkoli imamo ladje iz aluminija in so zgrajene, bodo zgrajene, potem morajo biti narejene tako, zgrajene tako, da bodo v skladu z mednarodnimi standardi, prav zaradi varnosti. In prav zato mislim, da je zelo ključno, da ta direktiva obravnava to vprašanje. Še enkrat hvala lepa, gospe poročevalki Ajuto, za uravnotežen kompromis s tem v zvezi. Potem naprej smernice za ladje torej krajše od 24 eh, metrov. Glejte, komisija sedaj dela na kodeksu za male, majhne ladje, torej tudi za lokalne prevoze, no, solas pa bo še vedno relevanten za mednarodne prevoze, torej za te večje ladje in pa za varnost teh ladij. Potem še nekaj, čestitem poročevalki za dober pristop vsega, pri diferencijaciji med pomorskimi potmi in pa območji. Res je, Grčija je bila tukaj izjema, ker imajo tudi drugačno geografsko pozicijo, torej opredelitev pomorske poti. Mislim, da je pametna rešitev. To, da pa gremo dlje in da odpiramo to razpravo za druge države, ki so že definirale ta pomorska območja, To pa mislim, da nima smisla, oziroma da bi to povzročilo zamude pri dogovorih o direktivi. Potem naprej smo slišali še vprašanje gospe Foster glede teh posebnih čovnov, tenders. To niso plovila, ki se uporabljajo za plovbo ob obali. Ampak gledajte, IMO mednarodni predpisi se ne nanašajo na te tendere, ko se uporabljajo v lokalnih prevozih, zato jih je treba obravnavati kot del te direktive. In še nekaj. Še spremembe področja uporabe, s tem, da se izključe vse tradicionalne ladje. Naj opozorim ta odbor naslednje. to, da se razširi opredelitev in da se zoši področje porabe na vse tradicionalne ladje, torej tudi na ladje, ki so pretvorene v potniške ladje, to je predvsej zmanjšalo uporabnost cele direktive. In to lahko pomeni, da se lahko zgodi, da ladje, ki so bile pretvorene v potniške ladje, ne bodo več izpostavljene varnostnim standardom iz direktive. Torej, naj vas opozorim na ta specifični predlog spremembe. No, izmed tega pa hvala lepa za vso pravno delo in tako kot pri prejšnjih direktivah se veselimo konstruktivnega sodelovanja in mislim, da bomo lahko dosegli dobro dogovor z drugimi sozakonodajalci. Hvala. Merci beaucoup. Madame Foster, vouliez rajouter quelque chose Gospa Foster, bi želi kaj dodati? Samo nekaj kot pojasnilo. Ko govorimo o teh posebnih črnih tenders, je... torej, če se ta plovila uporabljajo v mednarodnih območjih, potem so del solasa. Ampak pravite, pravite, da se uporabljajo na drugačen način, torej lokalno, to sem slišal prevodu, torej pravite, da se ta plovila uporabljajo v lokalnem prevozu za v bistvu um, ne vem, križarjene v okolje in rekreacijska plovila. Glejte, na vsak način to ni uporabljeno za turizem, nikjer, niti mednarodno, niti lokalno. To ni uporabljeno za turizem. Kajti mednarodni standardi veljajo samo, ko se ta plovila uporabljajo pri mednarodnih poteh. Naprimer, torej izven ozemlja, izven območja. Torej, lahko se uporabljam um, marsike torej tudi izven teritorijalnih voda in potem velja mednarodne standardi. Se strinjam z vami. Ja, torej, ta plovila niso ista kot plovila, ki se uporabljajo za priobalni turizem. Uh, upam, da sem vas prav razumela, če vas nisem se pravičujem. Hvala. Se bomo pogovorili, ko končamo. I, I, I am always at the disposal. No, Vedno sem na voljo vsem članom odbora, če, če se želite o čem pogovoriti bilateralno, ni problema. Torej, gospod Košenska, njen urad je odprt. Če imate druga vprašanja, torej, zdaj pa, gospa Ajuto, beseda je vaša, gospa poročevalka. <clears throat> Allora, grazie colleghi per il loro sostegno. Eh, per quanto riguarda le osservazioni... Najlepša hvala. Kolegom se lepo zahvaljujem za vso izraženo podporo. Gospa Foster, mislim, da ste podali iste komentarje kot med prejšnjim sestankom poročevalcev v Senci. Uh, tudi v tem primeru bi vam podala čisto isti odgovor, tako da se bom raje navezala na vprašanje gospoda Vandalna. 39. in 40. predlog spremembe. Ta dva predloga podpiram, vendar pa jo nisem vključila v novi kompromisni amandma. Ni bilo dovolj razlogov za to, da bi imeli ločen nov kompromisni amandma v obliki novega odstavka zato se zato nisem odločila. Lepo sem zahvaljujem, upam, da bomo to lahko izglasovali jutri zjutraj. Najlepša hvala, gospa Ajuto, glasovali bomo od devetih zjutraj jutri. Nadaljujemo z mnenjem gospe Kilonen, gre za Evropsko agendo za sodelovalno gospodarstvo. Gospa Kilonen, izvolite. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen erityisen... Najlepša hvala. Hvaležna sem za vaše aktivno stališče in pozitivni pristop k sodelovalnemu gospodarstvu. Imamo 152 predlogov sprememb k temu mnenju. Po dveh sestankih s poročevalci v senci sem prepričana, da je rezultat našega dela bistveno boljši kot izhodično besedilo. Zato se vsem lepo zahvaljujem. Moj pristop glede sodelovalnega gospodarstva nasploh je pozitiven, še posebej na področju turizma in prometa. Zavedam se, da industriji prometa in turizma ustvarja ta storitve na osnovi sodelovalnega gospodarstva in ponujata tudi raznolike možnosti ter alternative za storitve. Pojavljajo se tudi nove oblike ustvarjena dobička in prihodkov. Vzpostavitev novega zakonodajnega okvira za izvajanje takšnih storitev lahko prispeva k pametnemu okviru za podporo inovacijskega razvoja. Poleg tega je to pomembno tudi za politične cilje Unije kot nizkooglično gospodarstvo in pa poceni storitve. Razmišljamo tudi o možnostih za konstruktivno zakonodajo, sredili smo tudi mnenju Evropske komisije, da moramo trg urejati na ravni EU. Torej, bolnik ne bo prejel zdravila, dokler se ne ugotovi, da dejansko bolanče, bolanče se smem tako izgledati izraziti, potrebujemo torej bolj učinkovito in dosledno izvajanje obstoječe zakonodaje. In tudi tržni akteri morajo začeti delovati na osnovi enakih pogojev. Zagotoviti je torej treba pravično konkurenčno okolje, kjer bodo vsi imeli enake možnosti. davke in druge pristojbine je treba plačevati tam, kjer poteka gospodarska dejavnost in zakonodajalci ter regulatori morajo prevzeti vodilno ulogo v tem smislu ter zagotoviti orodja, orodja za doseganje tega. Imamo dobre zglede učinkovitih modelov, naprimer v Estoniji. In ta zgled je lahko vsega koristen za vse druge države članice. Države članice morajo torej poskrbeti za odpravljanje davčne utaje in pa omejevanje sivega gospodarstva. To bo dobro za celotno gospodarstvo. Evropska komisija mora začeti delovati proaktivno, države članice pa morajo vključevati tudi predstavnike sodelovalnega gospodarstva v svoj dialog in posvetovanja. Upam, da bo posvetovanje o sodelovalnem gospodarstvu temeljilo tudi na specifičnih zakonodajnih predlogih. Iskati bo treba trajnostne rešitve. Na to so pomeni tudi učinki sodelovalnega gospodarstva na trgu dela in v smislu ustvarjanja delovnih mest. To je popolnoma razumljivo. Odbor Tran je želel oblikovati pozitiven pristop in povdariti, da se trg spreminja. Sodelovalno gospodarstvo pa lahko v tem smislu odpira nove možnosti za zaslužek, za tiste, ki težko najdejo prostor na trgu dela ali pa so težko ta prostor našli prej. Evropska komisija mora biti pri tem previdna in oceniti, ali so sistemi socialne varnosti držav članic prikrojeni novemu načinu sodelovanja v okviru te oblike gospodarstva. Obstaja velika potreba tudi po dejavnostih delitve prihodkov. No to pa še carpooling in pa ride sharing, če se navežem na prometni sektor. Tukaj se dejavnosti izvajajo na precej netransparenten način, zato bi bilo dobro, da bi Evropska komisija oblikovala tudi bolj konkretne opredelitve glede teh oblikov, oblik prevoza modeli sodelovalnega gospodarstva vsekakor imajo potencial za izboljšanje učinkovitosti prometa, za zmanjšanje negativnih učinkov prometa, kot so naprimer emisije toplogrednih plinov in pa prometni zamaški. Če želimo izkoristiti ta potencial, pa moramo zagotoviti integracijo tudi na ravni informacijskih sistemov, tako tradicionalnih kot novih kolaborativnih sistemov. Potrebujemo torej boljše umestnike, obenem pa morajo na vseh ravnih uprave delovati dobri sistemi. Storitve iz področja sodelovalnega gospodarstva je torej treba vključiti tudi v načrtovanje politike. Naši prometni sistemi morajo biti brez vrzeli in predvideti celovito vključevanje prometnega sistema. Zahvaljujem se kolegom za aktivno sodelovanje, za pozitiven pristop in seveda upam, da boste lahko izrazili podporo tudi kompromisom jutri. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kilane. Besedo ima gospa Montero. Izvolite. Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem gospe Kilonen za izčrpno predstavitev. Omenili ste vse relevantne vidike. Mislim, da je končni rezultat vašega dela odlično mnenje, še posebej, če ga primiramo z izhodiščem. To, kar moramo storiti, je unesti jasnost v zakonodajo. Res je, da imamo zakonodajo na evropski ravni, vendar pa jo je treba prilagoditi tako, da bo bolj usklejena in vsebovala smernice ter načela, ki jih bo mogoče izvajati na dosleden in učinkovit način po celotni Evropski uniji. Želimo si naslednje. Mislim, da ne bi bilo dobro zavirati to vrstne oblike gospodarstva, saj mislim, da bo imela zelo pomembno ulogo tako v prometnem kot turističnem sektorju. Ne smemo torej obvirati alternativ za podjetja in potrošnike. Sodelovalno gospodarstvo bi moralo spodbujati podjetništvo in takšno podjetništvo je za evropski prostor seveda pomembno. Pomislimo samo, kaj je storil generalni direktorat za rast. obstaja precejšna razlika med poklicnimi storitvami in drugimi. Potrebujemo konstruktivni dialog in Evropska komisija mora še naprej delati na sodelovalno gospodarstvo. To pa mora storiti tako, da ne bo prišlo do oviranja. Potrošnikom želimo pomagati, zagotoviti si želimo pravična pravila in ustrezne konkurenčne pogoje. Sodelovalno gospodarstvo prav gotovo ne bo izginilo, prav tako ne platforme. Zato moramo zagotoviti ustrezno okolje, zato da bo to gospodarstvo uspevalo. Gospod Artur, najlepša hvala. Moram se upravičiti v imenu kolegice, ker ima obveznosti v Bukarešti. Z veseljem bom predstavil njena stolišča. Spoštovane kolegice in kolegi, gospod Tapradel, čestita porčevaki gospe Kilonen za dobro upravljeno delo pri tem mnenju, pa tudi za uravnovešen pristop. Sodelovalno gospodarstvo je nov vznemirljiv pojav, ki pa ga moramo obravnavati pazljivo, če ga želimo čim bolje izkoristiti. Končno besedilo sklepa, da sodelovalno gospodarstvo prinaša številne prednosti, vendar pa odpira tudi problematične vidike. V primeru prometnega sektorja ima sodelovalno gospodarstvo potencial za izboljšanje možnosti mobilnosti, še posebej v smislu boljše uporabe kapacitet in pa doseganja manj dostopnih regij. V smislu turizma sodelovalno gospodarstvo pomeni bolj raznoliko ponudbo, kar bo zadovoljšalo tudi pričakovanja in pa vpraševanja. V mnenju pa je jasno navedeno, da moramo biti bolj skrbni na socialne razsežnosti in na vprašanje, ali nove delovna mesta ne bodo trpela zaradi nepravičnih delovnih pogojev. Ustvarjanje novih delovnih mest je seveda pomembno, vendar pa moramo analizirati tudi morebitne izzive na trgu dela. V drugem pomembnem delu besedila se sklicujete na obdavčitev in veseli me, da se lahko pogovorimo tudi o pomenu obdavčitev podjetij tam, kjer prihodke ustvarjajo. Trajnostni poslovni modeli prihodnosti bodo pravični tudi do krajev, kjer delujejo. V poročilu je potem navedeno tudi, da se sodelovalno gospodarstvo hitro spreminja in je kot tako izziv tudi v smislu ročevanja med različnimi gospodarskimi akteri. Kljub temu socialni demokrati menijo, da Evropska komisija ter države članice morajo vzpostaviti odprt dialog z novimi poslovnimi modeli in zagotoviti razvoj skladno z konstruktivnim sodelovanjem. Najlepša hvala, gospod Dalton. Hvala, gospod predsednica. Zdaj, ja se zahvaljujem vam poročevalke in poročevalcem v senci za konstruktivno opravljeno delo. Pri tem doseju poročevalka je bila pripravljena sodelovati z nami, to je zelo dobro in mnenje vseboj številne dobre predloge. Kljub temu pri nekaterih področjih ne moramo podpreti kompromisov. Prvič, ne strinjamo se s potrebo po harmonizirani rešitvi za vse. Gospodarstvo sodelovalno gospodarstvo je preveč raznoliko in tukaj je treba stvari urejati po posameznih sektorjih ne, na harmoniziran način. Poleg tega mnenje gre korak predaleč v smislu trga dela. Sodelovalno gospodarstvo je pozitivno za delovne pravice. Delo jemalcem daje možnosti, ki jih prej niso imeli, mor, niso več sužni šefov, ki jim narekujejo, koliko ur na dan morajo delati, kdaj se lahko vzamejo počitnice in tako dalje. Tukaj gre za opolnomočenje delavca in to ni tako izresno navedeno v tem mnenju, kot bi moralo biti. Prav tako se ne strinjamo z mnenjem, da je sodelovalno gospodarstvo davčna težava ali pa da bi morali o tem na tak način izresno govoriti. Kot so omenili kolegi socialisti, obstaja splošna težava v smislu obdavčitve podjetij tam, kjer ustvarjajo dobiček. Vendar pa gre tukaj za težave podjetij in multinacionalk nasploh. To ni specifično za sodelovalno gospodarstvo. V primer sodelovalnega gospodarstva pravzaprav niti ne gre za vprašanje obdavčitve, saj niti ne ustvarjajo dobička. Moramo biti previdni, negativni smo glede tega. In mislim, da je to moj glavni argument, moja glavna mnenja glede celotnega mnen poročila. Biti moramo bolj pozitivni v smislu sodelovalnega gospodarstva, ki opolnomoči potrošnika. Še posebej pri turizmu. če sodelovalno gospodarstvo vodi k slabim storitvam, potem se potrošniki za njih ne bodo več odločali. Sodelovalno gospodarstvo omogoča večje zadovoljstvo stran kot tradicionalne oblike gospodarstva, to smo že ugotovili, in obenem je to dobro tudi v smislu večjih mest. Potrebujemo torej manj avtomobilov na cestah, to je dobro. Splošno gledano mislim, da je mnenje uh, nekoliko preveč negativno v smislu pristopa. Večino kompromisov bomo podprli, tudi splošni pristop, vendar pa se nam nekateri kompromisi predlogi zdijo preveč negativni, pesimistični v smislu nečesa, kar je zelo dober pozitivni sektor, ki lahko koristi prometu in turizmu v prihodnosti. Hvala. Hvala, gospod Dalton, gospod Riki. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se gospe Kilonen za vse upravljeno delo pri doseganju kompromisa. Veliko je problematičnih vidikov v smislu sodelovanega gospodarstva, kot je to omenila tudi Evropska komisija in dobro, da smo proaktivni. Pozitivne vsebinske elemente bi morali poudariti, to je res bolj se nagibam k tej prizmi, prav tako pa je treba paziti. Vendar pa je vedno tako pri teh zadevah, ko se ukvarjamo z novimi poslovnimi modeli. Imamo tako prednosti kot pomankljivosti, tveganja, nekateri bodo ustrajali pri prednostih, drugi pa pri pomankljivosti. Mislim, da se bolj nagibamo na pozitivno stran. Gospa Kilon je upravila dobro delo, skušala je uravnotežiti oba vidika. To mnenje je obenem tudi dobro povezano z mnenjem, ki sem ga sam predstavil. Tukaj gre skoraj da za obravnavo podobnega vprašanja na Evropski komisiji. Pred nekaj tedni smo se tam pogovarjali in pomembno je, da zagotovimo tudi koherenco med različnimi mnenji, saj ni dobro, da se mnenja preveč krešijo med seboj splošno gledano skupina podpira predlagane kompromise, so pa to vendarle kompromise in narava kompromisov je taka, da je to pač kompromis, nikoli niso stvari črne ali bele. Ne moremo dobiti vsega. sodelovalno gospodarstvo. Morda ni izboljšalo situacije, moramo pa najprej opredeliti, kdo ponuja storitve in kakšne so razlike med temi ponudniki. Če ne moremo zagotoviti uporabnih storitev, potem so seveda stvari problematične. Glede preostalega nimam ne vem kakšnih pripomb. Gotovo je dobro, da smo pozitivni do takšnega pristopa, do tega gospodarstva, to poročilo je dobro uravnovešeno in splošno gledano to podpiramo. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Kilonen, gospa poročevalka, čestitam vam za dobro opravljeno delo. Zakaj to pravim? Čisto enostavno zato, ker je glavno sporočilo tega mnenja to, da sodelovalno gospodarstvo potrebuje zakonodajni okvir za delovanje. In tukaj se oziram proti Evropski komisiji. Manjka nam zakonodajni okvir. Kljub temu lahko rečemo, da bi bil ta zakonodajni okvir več kot koristen. Najprej moramo orisati dejanske meje teh dejavnosti, ki so pogosto zamegljene, zaradi tega tudi gospodarski oportunizem. Obenem pa menim, da niso vsi delodajalci za sodelovalno gospodarstvo, čeprav so akteri v tem primeru ponovadi platforme. Mislim, da bi morali tukaj predvsem zagovarjati gospodarstvo, sodelovanje in delitve. Gospod Dalton nam je podal specifičen primer, govoril nam je o podjetju Uber. Gospod Dalton, sama menim, da je to prometno, prevozno podjetje, storitev, ki uporablja platformo kot umestnik in zato je to profesionalno prometna storitev. In tukaj moramo ločevati med sodelovalnim gospodarstvom in pa gospodarstvom deljenja. To je moja prva pripomba in še druga pripomba. Sodelovalno gospodarstvo mora ostati ne profesionalna storitev, zato da ne bo stopala v konkurenco z tradicionalnimi dejavnostmi in tukaj govorimo predvsem o konkurenci za taksi, za avtobusi in tako dalje. V tem primeru bi lahko prišlo do socialnega uh, dumpinga. Če fiskalna pravila in obdočitev ne bo usklajena za vse oblike dejavnosti, se bomo našli v zelo težavni situaciji. Tretja pripomba, spoštovane kolegice in kolegi, ne bodimo na juni. Ne bomo preprečili izkoriščanja v poklicne namene teh platform, dinamika, ki jo ponujajo inovativne tehnologije, je že na voljo. Trenutno tega ne moramo zavirati. Vprašanje, ki se poraja, je, kako se lotevati tega, glede na to, da imamo vedno več teh platform. Prihodke moramo od določenega praga naprej obdavčiti tam, kjer nastajajo. Potem lahko glede na ta prak določimo tudi platformo za posamezen sektor in ocenimo, ali je to podobno v vseh dejavnostih sodelovanega gospodarstva. O vseh teh vprašanjih seveda nismo razmislili o tem mnenju, to mora postati predmet konkretne evropske zakonodaje in podpiram predlog gospodarike v to smer. Odbor za promet mislim, da meni, da se ta platforma predvsej veliko uporablja. Tako v primeru deljenega prevoza in v drugih primerih. Mislim, da bi se morala Evropska komisija še posebej osredotočiti tudi na turistični sektor. Tukaj ostaja bistveno vprašanje in sicer zaščita potrošnika, zaščita nekaterih specifičnih podatkov. Pričakujem, da boste te da boste to spremljali in tudi gospa poročevalka se strinja gotovo z mano, to mnenje ne sme ostati zaprto v predalih in Evropska komisija nam mora ponuditi konkretno rešitev za to situacijo. To sem povedala, tudi to kritiko zopr Evropsko komisijo nadaljujemo s poročevalci v senci. Gospod Demar Smikar. No, v resnici nisem poročevalec v senci, bom pa z veseljem prevzel besedo. Najprej bi želel povedati, da so poročevalka in so poročevalci opravili dobro delo. Sodrovalno gospodarstvo je pomembno, sam sem vložil nekaj predlogov spremembe in veseli me, da ste jih v določeni meri vključili. Po mojem mnenju je sodelovalno gospodarstvo bistvenega pomena za učinkovit evropski prometni sistem. Pomeni prednosti tako za podjetja, kot tudi za okolje. In strinjam se z vsemi, ki so povedali, da je treba sivo gospodarstvo in vrzeli v zakonodaji odpraviti. Obenem sem prepričan, da da je pomembno, da ne vzpostavimo preveč okornega okvira za sodelovalno gospodarstvo. Tukaj gre za odprte dejavnosti, ki zahtevajo drugačne pristope. Nova zakonodaja mora temeljiti na študijah in upoštevati specifike različnih gospodarskih sektorjev, na katerih se pojavlja sodelovalno gospodarstvo. Sorazmernost je torej pomembna. mislim, da moramo najprej vzpostaviti ustrezno ozrače za inovativna podjetja in se zavedati tudi potencijala sodelovalnega gospodarstva. Najlepša hvala, gospodin Mansmaker. Gospodin Monte, izvolite. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalke in poročevalcem v senci za kompromisne predloge. Mislim, da je to besedilo ambiciozno in tudi rezultati so zadovoljivi. Bi pa želela izpostaviti nekaj pomislekom. Alternativa harmoniziranemu zakonodajnemu okviru je fragmentiran zakonodajnemu okviru zakonodajni okvir. Ne bi si želeli imeti drugačne zakonodaje v vsaki državi članici. In mislim, da je krovni cilj zagotoviti usklajeno zakonodajo. Drugo, kar je pomembno, je, da se ne smemo odreči drugim dosežkom. Moramo zagotoviti ustrezno konkurenčnost, moramo poskrbeti, da se davke plačajo tam, kjer se ustvari prihodek, obenem ne smemo pozabiti tudi na varnost in zaščito potrošnika. Potrošnika moramo zaščititi na kar najboljši način. Tega se je pomembno zavedati. Razmišljati moramo tudi o tem, zakaj se potrošniki odločijo za eno podjetje ali za drugo. Na to pa še prenos podatkov, in platforme, ki lahko vzpostavljajo dialog. Tudi to je pomembno v smislu zagotavljanja večje fleksibilnosti. Najlepša. Gospa Belmonte, gospod Kramer. Najlepša hvala. Tudi sam bi se zahvalil poročevalki in vložil sem tudi nekaj predlogov sprememb, ki so tudi odraženi v kompromisnih predlogih in zato se tudi iskreno zahvaljujem. Gre predvsem za zmanjševanje hrupa, zmanjševanje emisij, seveda tudi za delovna mesta. Vendar pa morajo ta delovna mesta vključevati tudi socialno razsežnost, zato moramo biti pri tem previdni. Dobro je tudi, da upoštevate tako imenovano shared mobility, deljeno mobilnost in predvsem na podeželju je tako mogoče zagotoviti mobilnost, ne da bi bili pri tem vezani na avto. Uh, bi se pa navezal na dvoje. Eden izmed govorcev je že rekel, da delavci niso sužni in to tudi ne smejo biti. Recimo, ko gre za voznike kamiona, je prišlo do primera romunskega voznika kamionov, ki je 8 mesecev prenočeval v svojem eh, tovornjaku, ni smel domov niti, ko se mu je rodil prvi otrok. In eh, njegova plača je bila 233 evrov, romunska minimalna plača torej. Meni se to že zdi moderna oblika suženstva in zato moramo paziti na to. Ne smemo reči, tega ni, to ne obstaja. Zato moramo zagotoviti ustrezen nadzor. Tako da to tudi igra določeno vlogo. Drugič, prožnost. Podjetja morajo biti prožna, to drži. Eh, morajo imeti inovativne poslovne modele, ampak eh, tu se pojavlja vprašanje, v katero smer gredo inovacije. Pred eh, dvema ali tremi tedni smo lahko si ogledali film o Ryanairu, kako so piloti plačani in kako se jih najema. So recimo Eh, samozaposleni, ne plačuje se jim zavarovanja, ne plačujejo eh, davkov in tu ni prožen razvoj v pravo smer, gre za prožen razvoj v napačno smer in na to je treba paziti. Seveda želimo uh, biti konkurenčni, ampak okvirni pogoji morajo biti enaki za vse. Če so ti nesocialni, potem je konkurenca napačna in to je treba preprečiti. Komisija mora zato paziti tudi na vse te vidike. Vem, da že deset let obstajajo pomisleki glede Ryanaira in njihovih pilotov. Komisija zato ve že deset let, pa se ne odzove. Zato me zanima pri takšnem konkretnem primeru, kaj počnete kot varuhi pogodb. To ni dopustno. To so prekrški, zato je treba kaj takega odpraviti. In tisti, ki Mm, pripravljajo zakone, morajo paziti na to, da ne bo prišlo do takšnih nesocialnih okoliščin in da ne bodo uh, današnji delavci sužni. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Kramer. Gospod Bupsa. Najlepša hvala. Ja, danes govorimo o sodelovalnem gospodarstvu in na švedskem ta oblika obstaja. Imamo nove priložnosti, na voljo so nove tehnologije in eh, številne tovrstne metode se mi zdijo zelo razburljive. Seveda pa obstajajo tudi problematični vidiki. Vendar pa gre pri tem modelu, pri tej obliki gospodarstva, predvsem zato, da se vzpostavljajo novi poslovni modeli. Recimo v prometnem sektorju to lahko deluje zelo dobro. Pri nas smo vedno imeli zelo majhne špe, majhna špedicijska podjetja in ta so vedno skušala sodelovati na različnih področjih, predvsem zato, da kaj privrčujejo in to je vedno delovalo dobro. In to je že model sodelovanja ali kakorkoli že to imenujemo. To je primer sodelovalnega gospodarstva in pri nas to obstaja že kar nekaj časa. Malce me že utruja to, da vedno govorimo, da gre o novih Eh, oblikah gospodarstva in novih poslovnih modelih. Gospa Tabardel je povedala, da eh, seveda vedno obstaja nevarnost o izogibanju, za izogibanje davkov. Treba je paziti na tista podjetja, ki svetujejo podjetjem. Eh, takšni svetovci pravijo, imamo nove modele, ko lahko privrčujete pri plačevanju davkov. In to je nekaj, kar se podjetjem prodaja, ker je to za nje privlačno. Takšna nevarnost se seveda pojavlja pri novih modelih poslovanja in na to moramo vsekakor paziti. To sem želel povedati. Hvala. Merci. Madame. Gospodin sem, hvala. Gospa Erkan, izvolite. Kides, arvoisa puheenjohtaja. Haluan myöskin... Hvala, gospa predsednica, hvala poročevalki, gospe Kilönen, ki je opravila dobro delo skupaj s poročevalci v senci. Se je uspelo združiti toliko predlogov sprememb v kompromisnih predlogih. Mislim, da ni realistično razmišljati, da bi lahko imeli en skupni okvir za celotno sodelovalno gospodarstvo, ker obstaja toliko najrazličnejših storitev. Zato se mi zdi, da bi morali imeti sektorske pristope, recimo za uh, najem stanovanj, za prometne storitve, bi morali imeti tudi različne pristope, ker se mi zdi nemogoče zajeti vse skupaj z eno enotno zakonodajo tudi v državah članicah obstajajo velike razlike, recimo glede tega, kako se lahko stanovanja oddajajo za določen čas. In tudi ne vem, če lahko vse te storitve delujejo povsem enako na eh, skupnem trgu. Imamo tudi različna pravila, recimo, če gre za spletne ali pa nespletne storitve in tudi pri tej obliki gospodarstva bi morali uh, ubrati kaj podobnega. Tudi zato, ker se zakonodaje držav članic uh, močno razlikujejo. Ko je že bilo govora o Uberju, mislim, da bi morale države članice preučiti svoje zakonodaje za taksije, in razmisliti tudi o novih akterjih na tem trgu ter paziti tudi na konkurenco. Seveda ni pravično, če je starejši del sektorja zelo močno reguliran, nove, za novejši del pa sploh ni nikakršne regulative. Treba je zagotoviti pravično konkurenco. In zato bi morale države članice najprej preučiti svojo lastno zakonodajo. Je pa dobro, da komisija pripravlja smernice Saj bi s tem države članice tudi imele več manevrskega prostora za to vrstna podjetja. V Evropi smo vlagali milijarde v to, da bi imeli dobro internetno infrastrukturo, zato da se zdaj lahko uporablja digitalizacija marsikje. Nove oblike storitev eh, so zelo priljubljene pri naših državljanih in prav tako so pogosto učinkovite. Ampak to pa pomeni tudi, da morajo države preučiti svojo zakonodajo in tam omogočiti eh, dovolj prostora za inovacije. Ni pa realistično razmišljati, da bi lahko zagotovili samo en zakonodajni okvir za sodelovalno gospodarstvo. Bi bilo, treba bi bilo obrati sektorski pristop. Najlepša hvala. Zdaj pa se vračam na Evropsko komisijo. Če imate kakšen komentar. V imenu Evropske komisije. Gospod Vanan. Uh, thank you, madam. Sem predstavnik DigiGrow. Hvala, gospa predsednica. In hvala predsednica vsem članom odbora, ki ste se danes udeležili tega sestanka. Mislim, da gre za zelo bogato razpravo, ki odpira številne vidike. Kot ste povedali že člani odbora, komisija poudarja, da sodelovalno gospodarstvo predstavlja zelo velik potencial. Na tej stopni, ko se to področje razvija zelo hitro, se nam je zdelo, da še ne bi bilo smiselno pripravljati zakonodaje, je pa treba pojasniti pravila in predpise na evropski ravni in spodbojiti države članice, da pregledajo svojo zakonodajo. Tako bi vsa podjetja lahko imela enako izhodišče za izvajanje storitev, ko seveda gre za izvajanje enakih storitev. Ko pa gre za storitve, ki si jih medsebojno nudijo državljani, torej tako imenovane peer-to-peer -peer services, se nam je zdelo smiselno ločiti poklicne storitve od storitev, ki jih zasebno nudijo državljani. Komisija se s tem področjem Eh, še naprej ukvarja. Imamo tudi poseben projekt za turizem in eh, sektor namestitev. Sodelujemo z različnimi akteri, preučujemo lastnosti tega sektorja in komisija prek svojih generalnih direktoratov to področje tudi preučuje, saj so spremembe zelo hitre. In v tem trenutku izvajamo več študij ki bodo na voljo leta 2017. S tem bomo lažje pripravili politike na podlagi dokazov za sodelovalno gospodarstvo. Tudi vnaprej bomo ostali pozorni, spremljali bomo, kaj se dogaja in zagotovili, da se bodo evropska pravila ki jih imamo v tem trenutku tudi izvajalo v državah članicah. Hvala. Že, že to... Najlepša hvala, ampak nisem razumela razloga. Pravite, da si želite vse dobro ločevati, poklicne storitve od drugih, se pravi gre za celotno logiko v ozadju, torej storitve, ki so dobro okvirjene in pa sodelovalno gospodarstvo. Danes me zanima, zakaj Evropska komisija, ki razume, v kakšnem usponu so te dejavnosti in kakšne težave povzročajo v različnih držav članicah, zakaj Evropska komisija ne namerava razmišljati o zakonodajnem okviru. Vsi k temu pozivajo. Zakaj si v določenem trenutku ne rečete, da je to zelo pomembna problematika, ki jo je treba napovedovati in pričakovati in skladno s tem oblikovati tudi zakonodajni okvir. Če bomo pustili sodelovanemu gospodarstvu proste roke in ne bomo določili ustreznih opredelitev, potem bomo morali plačevati škodo, kar bo zelo težko. Bolje bi bilo torej, da pričakujemo in napovedujemo. Zakaj torej v vaših predaljih še ni zakonodajnega predloga, da bi te stvari uokvirili. Hvala, gospa predsednica. Komisija razmišlja takole. Ko smo pripravljali sporočilo, eh, smo menili, da je sodelovalno gospodarstvo zelo različno v različnih sektorjih, spreminja se izjemno hitro, pojavljajo se novi in novi poslovni modeli, stari izginjajo in zato se nam je zdelo, da ni razloga, ni podlage za to, da bi komisija skušala uvesti nekaj, kar bi se morda lahko uporabljalo za vse sektore, kjer eh, se uporablja sodelovalno gospodarstvo. Zdelo se nam je torej, da je zakaj takega še prezgodaj. Da še ni pravi čas, da razmišljamo o vsega, Eh, zakonodajnem okviru, takrat, ko smo pripravljali sporočilo o sodelovalnem gospodarstvu. Zato smo se zavezali temu, da tesno spremljamo situacijo, mm, da spremljamo poslovne modele in si ogledamo, kako se bo trg razvijal. In to zdaj tudi počnemo. Vse to podkrepimo tudi s študijami in posvetovanji z akteri in ko bo to enkrat opravljeno, bomo še enkrat razmislili o situaciji. Še zadnje vprašanje. Te stvari so zelo pomembne, saj gre za jutrišnje gospodarstvo. Ali ne menite, da bi bilo dobro, da se s tem Evropska komisija ukvarja. Vsi kolegi so zastavili zelo relevantno vprašanje. Vi pa pravite, trenutno ne bomo storili ničesar, zaradi tega, ker ne bi želeli zavirati teh gospodarskih dejavnosti. Povejte mi, ali ima Evropska komisija v svojih predaljih kakršnekoli študije in raziskave? Če ne, gospa Virkonen, vi ste zastavili pomembno vprašanje. V tem primeru bi bilo treba vse to oceniti. Ali imate študije, kakšno je trenutno stanje? kaj mi delamo na tem področju in mi kot predsedstvo odbora za promet si želimo takšne študije. Povejte mi konkretno, kje ste v trenutku. Gospa predsednica, različni generalni direktorati komisije izvaja oziroma so naročili različne študije o sodelovalnem gospodarstvu. Za te študije običajno potrebujemo kar nekaj časa in potem jih je treba dati še na splet. Vendar pa komisija te študije vedno objavi takoj, ko zaključi vse potrebne postopke. Kot sem rekel, več tovrstnih študij bo na voljo že letos in s temi študijami bomo zajeli tudi Eh, prometni sektor, ampak dali bomo pa na voljo takoj, ko bodo pripravljene. Gospod Kramer, zelo na hitro, prosim vas. Eh, postavil sem vprašanje, pa mi na niste odgovorili. Govoril sem o tem, da dve tretjini pilotov pri Ryanairu ni ustrezno zaposlenih. Osem let naj bi se to že preučevalo in raziskovalo, pa še ni nobenih konkretnih rezultatov. Zato me zanima, kaj počnete in česa ne počnete. To je bilo moje vprašanje. Ne ve. Mm, the reason that uh, Razlog, da se vašega vprašanja nisem dotaknil, je tale. Eh, Rajnerovi piloti niso povezani s sodelovalnim gospodarstvom. Zato lahko rečem le to, da so študije, ki jih izvajamo, neposredno povezane s sodelovalnim gospodarstvom. Merci beaucoup, euh, la Hvala, komisija. Gremo naprej. Gospa Kidovan, gospa poročevalka, prosim, zaključite. Jutri bo glasovanje ob devetih. Ste slišali, ja? Torej, beseda je vaša za zaključek, gospa Pročoka. Tako si ja povejo, da ja. Hvala, predsednica. Iskreno upam, da ste oziroma boste vsi prebrali kompromisne predloge, ki smo jih pripravili skupaj s poročevalci v senci. In da boste menili, da se potrpljenje izplača. takole. Kljub temu, da še ne govorimo o zakonodajnem okviru, prav gotovo potrebujemo skupni pristop za enotni trg, ko gre za čezmejne storitve, ki se vse skozi povečujejo. Gospodarski akteri morajo imeti priložnost razširiti, povečati svoje podjetja. Potrebujemo torej skupen pristop, drugače bomo na koncu kot otroci v peskovniku, ki se tam igrajo, pa pesek potem frči vse naokrog, če ni nikakršnih pravil. In na koncu morda sploh ne bo več sektorja, na katerem bi lahko delali. Upamo torej, da bo komisija pripravila ustrezne raziskave in analize in sicer tako, da se bodo lahko najboljše prakse prenašale iz enega sektorja v drug. Treba se osredotočiti na najboljše prakse, ne smemo pa ponavljati napak, ki so bile že storjene drugot. Po mojem mnenju se moramo vsi malo sprostiti in preučiti situacijo. Ne smemo pa niti biti preveč optimistični. Vse skozi moramo spremljati sodelovalno gospodarstvo, opazovati, kaj se dogaja. Eh, Kolego gospodu Deltonu pa lahko povem tole. Prihajam iz Finske, iz regije, kjer se organizirajo celo posebni dogodki za pesimiste eh, poleti. Tako da morda sama ne morem biti vedno najbolj optimistična, se pa trudim. Um, Kilonen. Je rappelle que. Draga gospa Kilonen, glasovanje. Torej bo jutri, tako kot vse drugo. Torej jutri ob 9 in poznaje, po 9 uri. Gremo sedaj naprej. Spodbujanje interneta povezljivosti v lokalnih skupnostih. Gospod Erto, na mesto Klaudije Taprdel nje ni. Eh, koordinator pa se um, opravičuje. Torej, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Še enkrat se moramo opravičiti v imenu gospeta Pardel, ker je danes žal ni. Z veseljem pa predstavim njeno stališče za ta dosije. Drage kolegice in kolegi, internetna povezljivost je ena izmed glavnih prednostnih nalog EU, če želimo, da bo naše gospodarstvo dobro delovalo. Evropski državljani potrebujejo brezplačen, varen in preprosto dostopen internet. Zato se v poročilu osredotočamo na zagotavljanje internetne povezljivosti v eh, skupnostih, na kratko Wi-Fi for EU in to sopada tudi s cili komisije za ustvarjanje enotnega digitalnega trga, tako da se nudi eh, brezplačna Wi-Fi povezava v različnih skupnostih. Moj cilj pri tem poročilu pa je bil dvojen. Po eni strani skušam zagotoviti, da bi se brezplačen mm, Wi-Fi dostop do interneta zagotovil tudi na turističnih, eh, eh, v turističnih krajih, in na prevoznih sredstvih, saj bi tako lahko izboljšali kakovost življenja naših državljanov. Pri turizmu bi možnost dostopa do interneta še povečala privlačnost različnih krajev in olajšala eh, potnikom in obiskovalcem, da tja pridejo. glede na omejena sredstva za to pobudo, pa jo pravzaprav lahko predelimo kot PR potezo. Zato mislim, da je treba to ustrezno sporočiti občinam in državljanom, če želimo, da bo ta pobuda obrodila sadove. Tako lahko pokažemo, da EU zares izboljšuje življenja svojih državljanov in če želimo to doseči, je treba to pobudo ustrezno izkoristiti. Ampak zato moramo preseči PR-ovske poteze in zagotoviti konkretne rezultate. To pa pomeni več naložb. In tu bi prosila za podporo vseh kolegov, da podprejo predloge sprememb, s katerimi zahtevamo, da komisija poveča sredstva, ki so namenjena tej pobudi. Kakovost tudi zahteva resne naložbe. Poleg tega pa je pomemben vidik, ki ga poudarjamo v pogajanjih, tudi ta, da je treba zagotoviti dobro geografsko ravnovesje pri izvajanju teh internetnih točk po Evropi. Uh, Wi-Fi spots, ta mesta za dostop do interneta, je treba zagotoviti v tistih državah in v tistih regijah in skupnostih, ki to najbolj potrebujejo. In zato je finančna podpora ključnega pomena. Uh, Program bi v tem primeru moral biti skladen z nacionalnimi in regionalnimi programi, kot so recimo ERDF, in uh, zato bi morali zagotoviti tudi ustrezne sinergije s temi programi. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala poročevalki in vsem poročevalcem v senci. Nujno je, da imamo hitro povezave povsod po Evropi. To je ključnega pomena za naše digitalno gospodarstvo in storitve po vsej Evropi. Ta predlog govori o tem, da zagotovimo boljše spletne povezave na javnih mestih. Moramo pa se zavedati, da v številnih regijah v Evropi že imamo takšne hitre in zanesljive povezave, In to se je zagotovilo mm, na podlagi spoštovanja trga, torej v številnih regijah in mestih v Evropi in to bi moralo biti vodilno načelo tudi v prihodnosti. Če želimo izboljšati povezljivost, bi moral biti naš glavni cilj učinkovita in pravična konkurenca. Poleg tega je treba povedati tudi, da podvajanje struktur ne bo koristno, recimo v tistih regijah, kjer infrastruktura že obstaja. Če, ne glede na to, ali se povezljivost zagotovi z, z brežično povezavo ali z mobilnim internetom. V nekaterih državah se bistveno bolj uporabljajo mobilni podatki in zato ni toliko uh, načinov brežičnih povezav, torej Wi-Fi storitev. Seveda pa je mm, pomembno to, da skušamo izboljšati naložbe uh, v tistih območjih, kjer ni na voljo toliko hitrih in dobrih povezav, predvsem seveda na javnih mestih. Za kar naj bi bila namenjena ta uredba. Strinjam se s poročevalko, da je za naš odbor najpomembneje to, da spodbujamo boljšo internetno povezljivost, predvsem v tistih področjih, Eh, regijah, ki so pomembna prometna ali turistična eh, vozlišča in središča. Še posebej to velja za javni prevoz. In to so tisti sektori, na, katera, na katere bi se morali sredotočiti kot odbor TRAN. Hvala torej poročevalki in vsem poročevalcem v senci. In uh, hvala za dobro sodelovanje. Merci beaucoup, mele. Hvala, gospod Birker.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 se mi zdijo lahko potencijalno problematični. Gre za podaljševanje, razširitev programa. Kaj ti? Tukaj imamo tudi ustrezna razprožljiva sredstva in se moramo vprašati, ali ima res smisel, da se podaljša ta program ali ne. Kaj ti? Področje porabe se lahko posneje spremeni. Torej, katere projekte bi lahko podprli? V okviru pristojnosti našega odbora se mi zdi, da je smiselno, da se osredotočimo na turistične kraje in pa na lokalni prevoz. Bilo bi koristno, da tudi pokrijemo nekatera prometna vozlišča ali pa brezplačna prometna mrežja. Tudi to se lahko vzpostavi in to lahko potem vpliva tudi na turizem in pa na koordinacijo v okviru mesta. In še, moramo se izogniti nekaterim vprašanjem, kot naprimer organizacija javnega prevoza in pa cena javnega prevoza. Kaj ti? To je v pristojnosti drugih področji, to ni povezano z interneto povezljivostjo. Potem glede količine dodeljenih sredstev, zneskov, tukaj težko pričakujemo veliko vpliv na povezljivost po Evropi. Tukaj gre bolj za nekaj drugega, gre za dopolnilni program, ki mora služiti kot spodbuda in to lahko potem omogoči boljšo lokalno povezljivost, sploh pri turističnih krajih in pa pri lokalnih prometnih omrežjih. Treba tudi ustrezno skladiti proračun povišanje proračuna bi bilo za nas problematično pri tem programu, kajti ni jasno, kakšna sredstva bi lahko porabili za povišanje, torej ki bi dobili ta sredstva. In potem še pogoji za uporabo finančnih sredstev. Te pogoje treba jasno opredeliti, tako da to ne bo konkurenca napram zasebnemu sektorju, kot je to že omenil kolega, kajti torej tukaj mislim, da ni glavno večja hitrost povezljivosti. Bolje tukaj relevantno to, da se pomaga ustreznim akterjem. Mislim, da takšna večja hitrost ne bi bila rentabilna. No pa kot rečeno, tukaj je veliko različnih faktorjev, namreč ne moramo pričakovati velikih prenosov podatkov v javnem področju in povišene hitrosti, mislim, da tukaj ni nujno. Sem vesel, da v pogovorih z pročevalci v senci uh, smo, to vse, smo to vse upoštevali. Hvala lepa še enkrat pročevalki in pa kolegom pročevalcem v senci. In upam, da bodo ti kompromisi izglasovani in da bodo pomenili možnost za boljšo povezljivost po Evropi. Hvala. Gospod Rados, vi ste naslednji. Hvala lepa, ja bih želel. Najlepša hvala, hvala vsem za dobro sodelovanje. Tudi, ko smo razpravljali o kompromisnih predlogih. Ta predlog je sicer predlog, krajšega obsega in nima nekega jasnega cilja, kaj sploh doseči in kaj vse ponuditi, vendar pa smo mi z našimi predlogi sprememb razširili področje uporabe uh, za vse vidike, kjer menimo, da bi morali zagotoviti dostop do interneta. In seveda pa lahko pride do težav pri izvajanju te zamisli. Uh, čeprav je zamisel skromna že od samega začetka. Se mi pa zdi dobro, da eh, tudi vemo, s čim vse bi se morali soočiti, ko bi skušali izvajati takšen predlog. Zato moramo počakati na rezultat te skromne zamisli s skromnimi sredstvi. Eh, vendar pa Alde ni pripravljen podpreti eh, povečanja obsega sredstva z 50 na 120 milijonov evrov. Imam pa še nekaj vprašanj. Na eh, koncu kompromisnih predlogov se omenja brezplačen javni prevoz. Brezplačen javni prevoz bi lahko bil težava sam, po, sama po sebi. To je v pristojnosti lokalnih skupnosti in mislim, da se Evropski parlament ne more kar tako zauzemati za brezplačen javni prevoz, saj je glede na načelo subsidijarnosti za to pristojna lokalna uprava, torej občine. Poleg tega smo mi ustrajali na enakopravnosti, vendar pa tu govorimo le o mestnem javnem prevozu. Se nam pa zdi, da niti mestni javni prevoz, niti brezplačen javni prevoz eh, nista vidika, ki bi smela biti vključena v naše predloga sprememb, zato tega predloga sprememb ne moremo podpreti. In potem še predloga sprememb 5 in 11, tu manjkajo otoki. V eh, večini kompromisnih predlogov so vključena območja, ki so posebej ogrožena. V prvi različici kompromisnih predlogov so bili vključeni tudi otoki, v zadnji različici, ki smo jo pa dobili pred nekaj urami, otokov ni več. In če že omenjamo gorska področja, oddaljena območja, ne razumemo, zakaj bi izpustili prav otoke. In, eh, Zdelo bi se nam dobro, če bi raje upoštevali različico kompromisnih predlogov, ko se navajajo ta posebej ogrožena območja, vključijo ponovno v kompromisne predloge tudi otoki. Hvala lepa. Merci, monsieur. Okay. Um, hvala lepa, gospa Ivens. Thank you, Chair. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, poročevalki to je bilo odlično sodelovanje in zelo odprt postopek. No, vsi vemo, da je pomembno izboljšati in spodbujati internetu povezljivost v lokalnih skupnostih. Samo predstavljam Wales in vidim, da predvsem podeželje um, je pogosto na slabšem. Tudi kdo drug je podobno gotovo v podobnem položaju. No, ampak na začetku je bila naša skupina previdna glede tega predloga komisije in kot smo že slišali, od poročevalke. Pogosto vidimo samo, um, da gre za PR, torej za odnose z javnostmi, bolj kot pa kaj drugega. Ampak vse na razen 12. kompromise lahko podpremo vse kompromise. Ta 12. kompromis vključuje to, da se podaljša ta program nad tri leta in uložila sem predlog spremembe na to. Ta se nanaša na dolžino projekta, pa tudi na dodeljene zneske. Veliko je bilo govora o proračunu, tudi danes in sicer. In torej naša skupina in sama menimo, da se moramo držati predloga Evropske komisije glede proračuna. In da to presprodimo iz nedodeljenih sredstev, iz MFF-ja. Zakaj? Ker ne smemo namenjati preveč sredstev za predolgo časa za to področje. Najprej moramo videti, kakšen bo rezultat in potem naprej. Hvala. Merci, madame. Hvala, gospa. Ivans, gospa Dimonte. Grazie. Anche... Hvala. In hvala vsem pročevalcem v senci. Oglasila sem se, ker sem želela povedati, da interneta pokritost v RLA-jih ehm, ne velja samo za zaščiteno območje, ampak tudi za podeželje, ter pa za oddaljena območja. Internetna pokritost mora biti javna služba, javna storitev in zato ne sme biti omejena samo na nekatera območja, ne smemo izključevati drugih območij. Vsak državljan ima pravico do enakih storitev. Prav zato moramo poštevati to, da je treba zagotoviti določen uh, zagon in pa spodbude. Na splošno je, vidimo seveda urbanizacijo, uh, ampak um, podeželje pa pogosto izgublja prebivalce, zato moramo spodbuditi podjetja, da to izboljšajo, torej tudi primetne, primerne prometne povezave potrebujemo. To je morda dobro rešitev in prav zato sem vložila ustrezne predloge sprememb v tej smeri. In naj še nekaj drugega podarim in sicer imamo tudi pravico do informiranja. Novinarstvo gre tudi na pot digitalizacije, tudi zaradi plačne politike. In to pomeni, da potrebujemo tudi brezplačno um, brežično storitev. In še glede turizma. Mislim, da internet zelo vpliva tudi na samo ponudbo v turizmu, to zahtevajo stranke, torej turisti. Hvala lepa, gospod Teličko, vi ste na vrsti. Hvala, predsednica. Podpiram stališče gospoda Radoša, našega pročevalca v senci iz Alde. No, ampak bi pa še par stvari pokomentiral. Kot prvo, ta program ne sme zamenjati in nadomestiti nacionalnih prizadevanj in politik, y proyectó. To je ponovno EU češnja na torti. Res je tukaj tudi določen element um, PR-a. To je, mislim, vsem jasno. Ampak, torej, digitalna kultura v nekaterih državah in regijah, mislim, da je bolj ukorenjena v nekaterih in manj v drugih. Uh, mislim, da moramo predvsem se tukaj osredotočiti na ustrezen politični zakon. Treba je zagotoviti večjo penetracijo eh, interneta v državah. In zato mislim, da mora biti to enkraten program, torej e, samo za enkrat, brez podaljševanj. Gospa um, Tina si govorila o dolžini. Ja, morda bi lahko organi to podaljšali. Uh, uh, ampak v okviru trenutnega programa, ne pa dlje. To velja isto za finančna sredstva. Tudi če potrojimo sredstva, to ne bo veliko spremenilo glede penetracije interneta. In javni promet, seveda smo odbor za promet, ampak javni promet, vozlišča, železniške postaje, vse to v redu, ampak ne pa načini prevoza. To je pa že nekaj drugega. To bi pa bilo zelo drago in bi šlo preko okvira. Razumem sicer turistične kraje, to je multiplikator, ampak eh, drugo pa ne. To so samo nekatere osebne pripombe za naprej, kajti mislim, da čez par let bo kdo rekel, ja, podaljšamo program. To bi bilo slabo, kajti to je bil znak, da nismo uspeli s to pobudo in da nismo uspeli poskrbeti za drugačno kulturo v državah članicah. Hvala. Merci beaucoup. Hvala. Glasovanje bo jutri. Komisija Vi, beseda je vaša s tem pročilom. Zdaj s tem pročilom komisija, prosim. Hvala za besedo. Hvala za besedo. na splošno se strinjamo z večino pripomb poslancev iz odbora. Ne želimo večjega proračuna, proračun je čisto dodosti visok za cilje tega programa in bomo tudi želeli doseči geografsko ravnoteže, o katerem je bilo govora. Seveda, usklajenost in kompatibilnost z drugimi programi je ključna. In mislim, da bomo to vedno poskušali spodbujati. Potem pa še, ali je to ciljno usmerjeno na lokalne skupnosti ali podeželje. Tukaj želimo biti odprti do vseh lokalnih skupnosti. Obstajajo instrumenti, ki so bolje usmerjeni in bolj smiselni za takšen cilj in želimo, da je torej ta program odprt za vse lokalne skupnosti. Torej fleksibilen. In to odraža tudi potencijalno širše področje uporabe. Izpostavili smo nekaj morebitnih uporab, no ampak mislim, da je treba predvsem bolje uporabiti lokalne skupnosti in njih poprašati, kaj storiti, oziroma kje je mogoče bolje izkoristiti subsidijarnost, torej kje je mogoče bolje izkoristiti vse to. Ne želimo biti pretirano preskriptivni, kajti ta predlog že vključuje vse potencijalne uporabe v lokalnih skupnostih. To mislim, da je to. Z naše strani mislim, da so to vaše pripombe, gospe in gospode poslanci, ne še kaj drugega. Il n'y a pas d'autres questions. Ni več drugih vprašanj. Hvala komisiji. In gremo na zadnjo točko. Internetna povezljivost za rast, konkurenčnost in kohezijo. Evropska gigabitna družba in 5G. Poročevalec je gospod Zlatovski. Beseda vaša. Merci, madame la présidente. Um, chciałbym bardzo serdecznie wszystkim kolegom, koleżankom. Hvala, predsednica. Hvala lepo vsem kolegom za predloge sprememb. Dobro smo sodelovali z vsemi poročevalci v senci. Imamo šest kompromisov teh predlogov. To vključuje tudi veliko večino vaših pripomb. Se zahvaljujem vsem za predloge glede turizma, kajti razvoj turizma seveda je zelo povezan tudi z novimi tehnologijami in pa z široko poslovnim internetom. Sem se potrudil, da bi vključil vse predloge spremem po kompromisne predloge. Veliko predlogov se nanaša na nesorazmerne vrzeli pri razvoju med različnimi regijami. No, tukaj govorimo o 5G standardih, pa tudi o širokopasovnem internetu na splošno. Seveda, marsikaj lahko še naredimo, da zapremo te vrzeli. Vrzeli trenutno torej se povečujo, vedno več razlik, ampak um, Pravi, da vse to vidimo, torej, če želimo to spremeniti, zmanjšati razlike, potem moramo več vlagati v infrastrukturo, treba je znižati stroške za to infrastrukturo. Seveda je treba uporabiti različne tipe financiranja, naprimer tudi preko mešanice sredstev, eh, kombinirane sredstev, potem lahko ustrezno prekrojimo projekte na dejanske potrebe. Pa še nekaj ko financiramo to infrastrukturo, moramo probiti javna sredstva, pa tudi uh, zasebni sektor, torej komercialne stranke. Torej potrebujemo javno-zasebna partnerstva in prav tako moramo denar nameniti tja, kjer ni dobička, uh, torej ne gre samo za dobiček kot tak. Zato prosim, da potrdite četrto točko, ker ti tu gre za točno to, namreč, da je treba projekte ustrezno prilagoditi tudi glede na pravila za javno pomoč. To je nujno, če želimo priti do ljudi, ki bodo dejansko vlagali v to infrastrukturo. Mislim, da je vsem jasno, da bo široko pasovni internet tudi zelo rentabilen v turizmu in pa v prometu. Tukaj lahko pridemo do integriranih sistemov upravljanja in podobno, naprimer poštne storitve in podobno. Vse to je odvisno od dostopa do interneta. 4. oziroma um, vse to je zelo koristno za podjetja in za stranke. Hvala lepa vsem poročevalcem v Senci, hvala lepa za odlično sodelovanje in seveda prosim, da glasujete za to poročilo na jutrišnjem glasovanju. Hvala. Merci beaucoup. Hvala, gospod poročevalec. Gospod Paš, vi ste eno. Merci, madame la présidente. Hvala, predsednica. V imenu ELS bi se zahvalil poročevalcu, gospodu Zlotovskemu. Hvala tudi za dobro sodelovanje, ki je bilo zares uspešno. Že v svojem uvodu je poročevalec povedal, kako pomembna bo internetna povezava 5G za prometni sektor, za obstoječe modele, za nove modele, pa tudi za nove inovativne modele. Omenjal je tudi, kako pomembno bo to za turizem, za nove ponudbe, ki so zanimive in ki lahko ponudijo turistom nove modele poslovanja. Poročevalec je omenjal tudi finance, kar je zelo pomembno poglavje. Tu moramo ostati odprti, pozvali pa smo tudi komisijo, da pripravi strategijo, s katero bi izkoristili potencial in uh, omogočili črpanje sredstev iz skladov. Treba bi bilo razviti tudi nove modele, s katerimi bi bili pripravljeni na prihodnost. Pomembno se mi zdi omeniti tudi to, da je poročevalec navedel vrzeli, ki še obstajajo v povezavah, ki so na voljo zdaj. Prav tako pa je omenjal tudi najbolj oddaljena območja, eh, kar se mi zdi pomembno tudi za prometni sektor. In sicer zato, ker bo v prihodnosti gotovo veliko govora o avtonomni vožnji, eh, kar seveda pomeni sisteme, ki bodo povezani. In tu ne mislim le na avtomobile na cesti, mislim tudi na železniški eh, in pomorski promet. Zato se mi zdi izjemno pomembno, da zagotovimo nemotene povezave, dobre povezave, kjer ne bo vrzeli, ki bi lahko povzročile negotovost. Poročilo podpiramo in še enkrat najlepša hvala za dobro sodelovanje. Hvala. Hvala, gospod Bach. Gospod Ueli. Hvala, predsednica. Kolegice in kolege. Hvala lepa gospodu Zlotovskemu za to mnenje. In mislim, da lahko rečem, da je bilo to sodelovanje odlično. Naša skupina podpira vseh sedem kompromisov. To predlagam tudi za kolege. Torej, o tem smo govorili in smo se odločili, da bomo to podprli v celoti. Torej, čestitke, gospod Zlotovski. Torej, tukaj gre ponovno za evropsko digitalizacijo. Mislim, da moramo tudi pri pametnem prometu iti po tej poti, tako da bomo lahko pri vozilih imeli realni čas. 3G, 4G ni več dovolj, eh, vse ne posod, prav tako to ni posod na voljo po Evropi. Obstaja velike razlike po regijah, tudi v isti, isti državi članice včasih imamo velike razlike, pa tudi med državami. Torej, tukaj lahko še marsikaj postorimo. Turizem in prometni sektor lahko tukaj izboljša situacijo in bi imeli tudi omrežje 5G, ampak veliko dela nas še čaka na vsak način. Ne še dodam, da kot je bilo rečeno, eh, glede počela telička, da se moramo sretočiti na digitalizacijo in potrebno torej 3G, 4G, 5G povsod. Hvala. Merci, monsieur Lévy. Monsieur Telička, c'est à vous. Gospod Telička, prosim. Uh, thank you, madame. Ch Hvala. No, digitala popovdne imamo danes, kaj ne? Z nekaj izjivami sicer, ampak vse nam. Pravi, da smo se osredotočili na te točke. Najprej hvala lepa gospodu Zlatovskemu za sodelovanje. To je dober predlog, tudi dobri kompromisi in Alde to lahko podpre v svežnju vse skupaj. Zanimivo, pogledamo se dve številki. Dostop do 4G v EU, 28 odstotkov, ampak v ZDA je pa 75 odstotkov Eh, ta dostop do 4G. Torej, velika, velika razlika. In mislim, da ta dostop mora biti hrbtenica, torej podlaga za digitalno gospodarstvo. Torej, ta povezava 4G je zelo pomembna. Potem naprej, gospod Zlatovski je že govoril o naslednjem. Um, namreč nekaj malce moti revizija smernic za državno pomoč. Sicer razumem logiko za tem, ampak vseeno sem kar konzervativen kot oseba in se bojim, da če bomo odprli smernice, da je to potem priložnost za to, da ne vem, bodo nekateri nekoliko na napačen način ustvarjalni in ne vem, kam bomo potem prišli. Torej, pa še nekaj glede tega sektorja, bolj konkretno. Vem, da so stroške visoki, ampak tudi prihodek, torej eh, rentabilnost povisoka, tam nekje 120 milijard eh, evrov do leta 2025, nekaj takega. Če bomo to tako gledali, potem mislim, da je to odlična priložnost tudi za spodbudo zasebnega kapitala. To potem ta razlika, torej ne nujno revizija državne pomoči, ampak kaj drugega bo bolj relevantno. Razumem, da potrebujemo pojasnila, ampak to, kar pravim, je najbolj pomembno. Um, sicer pa, kot rečeno, Alde bo podprl vse kompromisne predloge. Hvala. Merci hvala, gospod Evans. Hvala, gospod Telička. Thank you, chair. Hvala, predsednica. No, hvala lepa poročevalcu. No vedno uh, seveda poskušamo iti z roko v roki z napredkom. Ne bom ponavljal za drugimi kolegi, ker ti mislim, da se v glavnem tukaj kar strinjamo na splošno. Torej, poročevalec je vključil naše pomisleke glede pametnih prometnih sistemov in podobno. Torej, tudi naša skupina uh, eh, zelenje. Uh, Eva bo podprla te kompromisne predloge. Hvala, gospa Evans. Sedaj pa komisija, gospod Ermino, vi ste na vrsti, prosim. Thanks. Hvala. No, ne bi zavračeval s to razpravo. Hvala lepo vsem poslancem za konstruktivno delo. Pri tem sporočilu smo izpostavili našo vizijo za prihodnost sploh širokopasovna povezljivost bo ključna za vse sektore v gospodarstvu in v družbi. In tukaj smo spostavili nekaj konkretnih strateških ciljev v sporočilu. Želimo doseči rezultate, sploh glede na regulativni okvir, o katerem je trenutno govora v parlamentu. Tukaj imamo akcijski načrt za 5G ter pa javne naložbe za področja, kjer zasebni sektor ne bo zadosti vlagal. Hvala lepa torej za delo in to je to. Hvala. Merci Hvala. Torej, glasovanje bo jutri. No, preden pa zaključimo, pa še gospod poročevalec zelo to ski. Kaj ne? Vi ste norsti. Dziękuję bardzo. Przyszłość wszyscy. Hvala. No, podobno gledamo na prihodnost. No, ne vem, če se bodo pokazale še druge razlike, pa jih bomo videli jutri med glasovanjem. Hvala lepa, gospod pročevalec, kolegice in kolegi, torej smo končali, ampak se vidimo jutri ob devetih, lepo prosim, ob devetih začnemo in glasujemo. Torej, morda očekajo do 9 in 7 minut, ampak ne, bomo pravočasno začeli kjer nas čaka veliko glasovanj, uh, smo pa danes nekoliko uh, eh, prekončali uh, eh, in torej lepe čelo vsem. Hvala.